Naj vas opozorim na to, da se zasedanje začne ob 3 in ne ob 3 uri in 15 minut. Dnevni red eh, vam je znan, nažalost bomo morali spremeniti dnevni red in sicer gre za točko 20. To bomo obravnavali po točki 17, tako je zahtevala poročevalka in pa še točka 12 gre za sporazume o tobaku, izmenjavam mnen z ruskim komisarjem uh, Šemeto. To točko pa bomo morali prestaviti na nek kasnejši trenutek, kaj ti komisar je zbolel in uh, seveda mu želimo kar najhitrejše okrevanje. V zvezi z drugo točko poroko, torej gre za sporočilo predsednice. Naj vam sporočim, da pripravljamo predstavitve komisarjev. Gospo Georgijevo bomo im gostili 2. oktober od 13.30 do 16.30. Samo to v tem trenutku vemo. Medtem je konferenca predsednikov odločila, da ne bosta prisotna samo odbor za proračun in odbor za nadzor proračuna, ampak tudi odbor za pravne zadeve. Torej, vsi trije odbori bodo zastopani na predstavitvi komisarke Georgijeve. To pomeni manj časa za govor za naš odbor, manj časa za vprašanja za vsak posamezen odbor. Ne morem vam povedati, koliko časa manj nam bo na voljo, kajti trenutno o tem še potekajo pogovori. Takoj, ko bo znanega več, vam bom to seveda takoj sporočila. V novicah odbora KONT ste lahko zasledili tudi obvestilo o razpisu, kdo želi zaslužiti denar s pomočjo Evropske komisije. Eh, naj si ogleda ta razpis, vedno znova razpisujemo eh, študije in sedaj poteka novo razpisno obdobje. Potem tudi zapisnik iz 12. septembra torej zapisnik vam je bil razdeljen. Potem lahko preberete tudi, da je 12. septembra rok za prijavitev na razpis. Ehm, naj potekam še to, da seja poteka po spletu. Ehm, točka 3 na dnevnem redu, sprejetje zapisnika seje, pred vami sta zapisnika z dne 7. julija in pa z dne 22. julija 2014, to ste dobili po mailu 14. septembra Prosim, da do konca seje sporočite vaše pripombe, če ne bo zapisnik avtomatsko sprejet. Sedaj pa točka 4. Posebno poročilo razvojna pomoč Evropske unije za Srednjo Azijo. Gre za posebno poročilo računskega sodišča. Pozdravljam pristojnega člana Evropskega računskega sodišča Hansa Gustafa Vesberga. Um, Eh, pozdravljam tudi Žila Parnjoja, našega poročevalca in besedo dajem kar takoj gospodu Vespergo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sodišče se je osredotočalo na to, kako ta Evropska komisija in pa SZD v letih 2004-2007 eh, upravljali razvojno pomoč za uh, Srednjo Azijo. Uh, v glavnem smo se osredotočali na razvojno pomoč Srednji Aziji. Želeli smo se ukvarjati z upravljanjem meja, Eh, carinami, bojem proti organiziranem kriminalu in pa bojem proti čezmejnemu kriminalu. Prav tako eh, je bila razvojna pomoč eh, namenjena zmanjševanju revščine in spodbujali smo reforme na področju kmetijstva, civilne družbe in zauzemali smo se za spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin, za gospodarske reforme. Računsko sodišče ocenjuje, ali je komisija pri izvajanju te razvojne pomoči spoštovala najboljše prakse in ali je spoštovala prednostne naloge. Prav tako poročilo ocenja, ali je razvojna pomoč bila porabljena na primeren način in ali je komisija ustrezno poročala in upravljala to razvojno pomoč. Evrops, eh, računsko sodišče ugotavlja, da so bile okoliščine zahtevne in da sta si komisija in SZT kar najbolje prizadevala pri izvajanju programov za pomoč Srednji Aziji. V glavnem je bilo načrtovanje programov zadovoljujoče, vendar pa je bilo izvajanje pomankljivo, Komisija je o prednostnih nalogah razpravljala za partnerskimi državami, pripravila je načrte trošenja sredstev v skladu z njihovimi nacionalnimi prioritetami. Eh, Prerasporeditev razvojne pomoči je upoštevala stopnjo dobrobiti v posameznih državah. Projekti, ki so dobili evropsko podporo, so vsi si prizadevali za doseganje ciljev, ki so predstavljeni v regionalnem strateškem dokumentu. Komisija pa je pomagala večjemu številu sektorjev, kot je bilo kot bi bilo to v skladu z dobrimi praksami. Komisija je uh, na različne načine izvajala svoje načrte, pri tem je uporabljala različne metode, Um, spodbujala je številne manjše projekte, ki so administrativno bolj obremenile posamezne delegacije. Upravljanje programov je s tem postalo teže zaradi široke palete finančnih instrumentov, ki so bili vključeni v te projekte in zaradi visokih zahtev po poročanju. Težko je bilo ugotoviti, koliko je Evropska unija porabila po posameznem sektorju in pa po posamezni državi. Prav tako komisija ni skušala, ja, skušala oceniti splošnih administrativnih stroškov programov razvojne pomoči v Srednji Aziji. Komisija bi morala biti bolj stroga pri upravljanju proračunske podpore v Tačikistanu in pa v Kirgistanu in morala bi vse skupaj vezati na specifične protikorupcijske ukrepe. Um, partnerske države so se zavezale k temu, da se bodo borile proti ehm, korupciji, uh, vendar pa spoštovanje teh ciljev ni bilo izmerljivo. Napredek je bil prej počasen, regionalni programi niso imeli dovolj, razsižn, dovolj um, obsežne regionalne razsežnosti, v glavnem je šlo za instrumente, ki so bili vezani na posamezne države. Komisija mm, naj se nauči iz eh, izkušenj in naj izboljša svoje programe. Eh, komisija je tudi redno to počela, eh, veliko so se naučili na podlagi izkušenj, ampak vedno jim ni uspelo teh lekcij upoštevati pri svojem delu, niso se srotočali. Mhm dovolj na rezultate in niso vedno upoštevali vseh priporočil. Programi, če se bodo programi razvojne pomoči v Srednji Aziji <coughs> nadaljevali, potem sodišče predlaga, da pri bodočem izvajanju razvojne pomoči eh, komisija in SZD upoštevata izkušnje iz obdobja 2007-2012. Predvsem naj komisija in SSD odločita o tem, katerim regionalnim projektom bosta pomagali in uh, ti projekti naj imajo resnično regionalno razsežnost. Prav tako naj uh, se osredotočijo na manjše število sektorjev in komisija in SZD naj eh, pripravita primeren sistem izračuna in ocene administrativnih stroškov, ki jih pomeni ta razvojna pomoč. vsak nadaljni program mora biti predmet izmedljivih pogojev, zlasti moramo več pozornosti nameniti boju proti korupciji. Odločitve o programih bi morali uh, izboljšati v luči naučenih lekcij in spremenjenih okoliščin. In ne nazadnje, Evropska komisija in pa SZD naj poročata o rezultatih in pa presoji vpliva na ta način, da bomo lahko preverili, v kolikšni meri so bili doseženi zastavljeni cilji. Hvala lepa, gospod Vesberg. Besedo dobi sedaj poročevalec, gospod Parnjo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi najprej bi pozdravil gospoda Hansa Gustava Vesberga, ki nam je predstavil poročilo sodišča. Vemo, da je januarja 2014 računsko sodišče objavilo posebno poročilo v zvezi z razvojno pomočjo v Srednji Aziji. Uh, Kot je bilo rečeno, je sodišče tu preverjalo, kako sta Evropska komisija in SZD upravljala z pomočjo, razvojno pomočjo Srednji Aziji v obdobju 2007-2012. Evropska komisija in SZD eh, sta si zelo prizadevala pri uresničevanju eh, teh programov razvojne pomoči v korist Srednje Azijo, se pravi Kazahstan, Tadžikistan, Uzbekistan, Turkmenistan in Kirgizistan. Ampak, um, če tudi lahko ugotovimo, da je bila pomoč nasplošno zadovoljujoča, pa je bilo izvajanje prepočasno, zlasti za posamezne države, pomoč je bila organizirana na osnovi velikega števila majhnih projektov, kar je predstavilo še dodatno upravno obremenitev. V svojih zaključkih je sodišče ugotovilo, da bi morala biti komisija eh, bolj stroga pri izvrševanju teh programov, zrasti v Tadžikistanu in Kirgizistanu in zato je sodišče eh, predlagalo, da bi se mora predvsem osredotočiti na posebne ukrepe boja proti korupciji. Pozdravljam poročilo gospoda Vesberga in v veliki meri se strinjam s priporočili in sklepi Evropskega računskega sodišča, ampak eh, kljub temu pa bi se rad osredotočil na to, kar sem že počrtal v svojem poročilu in sicer gre za tri teme. Prvič, eh, sredstva, ki so bila namenjena Srednji Aziji, niso zadovoljiva, ne zadoščajo za to, da bi lahko dejansko vplivali na tem prednostnem področju. Naprimer, sklad eh, razvojne pomoči Evropske unije pred, predstavlja 89 milijonov dolarjev, za 2010-2011 in če to pre, primerjamo z 175 milijoni, ki jih je v teh letih eh, razvojni pomoči namenile Amerika in pa druge države, je to seveda eh, predvsej manj. Zato bi bilo potrebno zvišati obseg te pomoči za leto za leta v prihodnosti. Torej, in to je tudi eden izmed eh, glavnih razlogov, zakaj je bilo izvajanje kakršnega ste ga omenili. Eh, Transparency International je tudi eh, ugotovila, da je korupcija v teh državah zelo visoka, zlasti to velja za Kirgizistan, Tadžikistan in Uzbekistan, torej ki so resnično na repu eh, te eh, lestvice korupcije in zato bi bilo potrebno še zlasti izboljšati te eh, programe, ki so posvečeni boju proti korupciji. Glede mehanizmov boja proti korupciji se je treba vprašati, kateri od teh mehanizmov predstavljajo najboljši način boja proti um, korupciji. Na to bi zaključil to poročilo z vprašanjem, ki se nanaša na dejanske ukrepe, ki so jih uh, te države sprejele v primerjavi z njihovimi obljubami. Prav tako bi bilo treba tudi uh, oceniti rezultate. In gospod Vesberg, eh, zanima me, če je Evropska komisija eh, dejansko ponudila konkretne ukrepe, s katerimi želi izboljšati programe razvojne pomoči državam Srednje Azije. Torej, to je sinteza mojega poročila. Mer. Hvala lepa. Hvala lepa. Delovni dokument in poročilo sta vam na voljo. Kolega Celer se je javil k besedi, on je član delegacije za odnose za Srednjo Azijo in zna celo govoriti rusko. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se gospodu Vesbergerju in pa računskemu sodišču, da so posvetili potrebno pozornost tej regiji. Zahvaljujem se tudi Žilu Parnjoju za njegovo mnenje in za delovni dokument, ki ga je pripravil. Um, torej, če govorimo o, o Srednji Aziji, ne smemo pozabiti na to, da, o, da ne govorimo o homogenem geografskem eh, prostoru. Gre za pet držav, ki se med seboj zelo razlikujejo. Kazahstan in Turkmenistan imata bogate naravne uh, vire. Po drugi strani pa imamo v tej regiji tudi Tadžikistan in Kirgistan, ki sta revnejši državi in sta gospodarsko manj razviti. Številni, državi, šte, številni državljani teh dveh držav, zasi Tadžikistana, živijo v tujini. No, v Kazahstanu je BDP na prebivalca celo višji kot v nekaterih evropskih državah. Se pravi, tukaj obstajajo velike države. Ne smemo pozabiti, da vse te države izhajajo iz procesa razpadanja Sovjetske, Sovjetske zveze in na koncu eh, razpada Sovjetske zveze so te države zaznamovali konflikti, državljanske vojne, spori med seboj. Zlasti v Tačikistanu je divjala huda vojna. Mm, to je zelo občutljiv geopolitični prostor. Države obkroža Rusija, Kitajska, Iran in Afganistan. In seveda spremljamo to, kar se sedaj dogaja v Afganistanu oziroma kaj se bo zgodilo potem, ko se bodo od tam umaknile mednarodne sile. Evropska unija je leta 2007 eh, zato sprejela strategijo za osrednjo Azijo. E, ta strategija sicer v Evropski uniji ni dobila ustrezne vidljivosti. Gospod Parnjo je že povedal, da je finančni angažma Evropske unije pogosto zaostaja za angažmajem posameznih držav. Nemčija sama je investirala več v razvojne projekte v teh državah kot pa celotna Evropska unija skupaj. Uh, in zato moramo, zato moramo tukaj dosledno postopati pri izvajanju strategije. Eh, pogosto imam občutek, da bi se naj eh, Evropska unija posvečala predvsem človekovim pravicam, posamezne države članice pa se naj ukvarjajo z gospodarskim razvojem. To se mi ne zdi verodostojna geografija. Kar se tiče spodbujanja regionalnega pristopa, eh, tukaj seveda ne smemo popuščati. Eh, tukaj bi se morali bolj osredotočiti na posamezne projekte. Če se Uzbekistan in Tadžikistan trenutno nahajata v sporu zaradi uh, konfliktov, ko gre za oskrbo za energijo. Tukaj bi lahko pomagali pri rešitvi teh konfliktov. Eh, v Tačikistanu bi lahko pomagali za gradnjo jezov in na ta način bi lahko eh, prihranili tudi 40 odstotkov porabe vode in tudi v energetskem sektorju, sektorju bi lahko Tačikistanu pomagali. Eh, potem spred zdravstvo je drugo vprašanje. Omenili smo tudi vprašanje eh, varovanja meja. Eh, se pravi, na različne načine bi lahko pomagali tem državam. Povedal sem, kakšne države jih obkrožajo. Afganistan, Iran, Kitajska, Rusija. Te države želijo biti manj odvisne od teh sosednjih držav in um, mi jim lahko pomagamo na ta način, uh, da tja izvažamo tudi evropske vrednote, poleg tega, da jim pomagamo z um, finančnimi sredstvi. Kaj ti te druge države, ki, jih, ki sem jih omenil, se ne zauzemajo nujno za demokratske vrednote, ki gradijo Evropsko unijo. V tem smislu menim, da je poročilo računskega sodišča uh, koristno, Ehm, prav tako menim, da bi morali okrepiti diplomatske misije v teh državah eh, in bolje bi morali uskladiti ukrepe posameznih držav članic Evropske unije, ki so namenjeni tem državam. Eh, no, pred nami je še dolga pot. Um, moramo pa se zauzemati ne samo za to, da pomagamo tamkajšnjim državljanom, ampak da skrbimo tudi za spodbujanje naših vrednot. Uh, torej, vprašati želim, kakšno, kakšen smisel ima, da še naprej plačujemo razvojno pomoč državam, kot so Kazahstan. Eh, če ta ne ukrepa na področju boja proti korupciji. treba je natančno videti, kako se bo komisija zdaj na to odzvala, ali bo ta odziv to potem prinesel tudi rezultate. Z nami sta še dva kolega iz generalnega direktorata DEFCO iz komisije, eh, kdorkoli v dvaju želi besedo, je lahko dobil hvala lepa gospa predsedujoča hvala lepa članom računskega sodišča in pa poročevalcema naj najprej povem da komisija in pa evropska služba za zunanje delovanje pozdravljata Eh, to posebno poročilo, ki ga je pripravilo sodišče in ki vključuje celo vrsto pozitivnih eh, pripomp eh, glede pomoči Evropske unije Srednji Aziji v, kot je bilo že povedano, zelo občutljivem političnem vzdušju. Torej, tiste kritike, ki smo jih bili deležni, so zelo umestne, nanašajo se zlasti na um, počasno izvajanje in drugo se bom k temu še vrnil. Torej, v poročilu je komisija vključila veliko število pripomp um, sodišča in tudi sprejema priporočila. Teh priporočil v poročilu je šest, torej komisija in SZD eh, pozdravljata pet od teh priporočil in se strinjata z njihovim izvajanjem. Eno od teh priporočil pa sta tako komisija kot eh, SZD zavrnila. In sicer eh, služba zunanje delovanje in komisija menita, da nov sistem za izračun administrativnega bremena za upravljanje s pomočjo ni potreben, kajti imamo activity-based budgeting, ki vključuje vse potrebne podatke v zvezi z administrativnimi eh, stroški izvajanja teh programov. To ne vpliva na način izvajanja teh eh, pomočin, kajti če bi to držalo, potem bi to vplivalo na pomoč najrevnejšim državam, kajti za te velja, da potrebujemo veliko več sredstev, veliko več tehnični pomoči in to ne bi bilo skladno z našo politiko pomoči. Naj povem še to, da komisija zelo uh, spremlja vse uh, te eh, stroške, razvoj teh stroškov eh, in v okviru večletnega finančnega okvira tudi eh, redno pregledujemo obremenitev vseh služb, prav tako tudi spremljamo revizijo priloge 10 in pa upravljanja s rezultati. Naj povem, da to vprašanje upravnih stroškov pomoči se ne pojavlja v kontekstu Srednje Azije, temveč v veliko širšem kontekstu vseh naših razvojnih pomoči v sodelovanju z partnerskimi državami. Če želimo vzpostaviti nov sistem izračuna teh stroškov, ki bi posegel v sedanji mehanizem izračuna ABB, potem bi bilo treba to narediti v primernem institucionalnem okviru in skladno tudi z pristojnimi eh, proračunskimi organi. Sedaj pa se vrnimo k Srednji Aziji. Komisija se povsem zaveda, kako resen problem je korupcija v teh državah. In eh, zato je temu namenjeno tudi eh, veliko število programov, ki se osredotočajo na transparentnost eh, in na ustrezno poročanje ter na učinkovite javne finance. Tu ne gre samo za nekaj projektov, ki bodo lahko izkorenili korupcijo, ki je sistemske narave in ki je prisotna v vseh državah eh, Srednje Azije, pa tudi drugot. Ne, naš namen je, da se čim bolj omeji te prakse korupcije in to na zelo poseben način. Se pravi, osredotočamo se resnično na posamezne sektorje, naprimer vzemimo izobraževanje. V dveh državah, Tadžikistan in Kirgizistan, tu to vpliva na upravljanje z javnimi financami. Pri nas je to vedno povezano s tehničnimi programi in pa z upravljanjem javnih financ. To je vedno povezano tudi z cilji, ki so zelo jasno opredeljeni in ki opredeljujejo tudi način izplačila za posamezne eh, projekte. Torej, sredstva ki so bila posvečena uh, Kirgizistanu in Tadžikistanu, niso bila namenjena uh, financiranju korupcije. Ne, namen je bil izboljšanje upravljanja z javnimi financami v teh državah. Kar pa se tiče rezultatov in učinkovitosti te pomoči, eh, komisija in pa SZD delata v smeri, ki jo predlaga računsko sodišče, se pravi, da imamo boljši upogled v rezultate in tudi v eh, učinek teh rezultatov. In to je tudi zelo jasno opredeljeno v novem programskem načrtu za Srednjo Azijo in sicer v okviru eh, Results Development Frameworka eh, ki vključuje kazalce za posamezne partnerske države, pa tudi na regionalni ravni. Za konec eh, bi rad omenil še nekaj točk, ki jih je omenil tako poročevalec kot tudi vi, gospa predsedujoča, in ki gredo malce dlje kot eh, sama priporočila delovnega dokumenta. Eh, kar se tiče priporočila 4, ki predlaga, da se angažma Evropske unije v Srednji Aziji pogojuje z političnimi kriteriji in kriteriji upravljanja. Tu bi želel povedati naslednje. To je kriterij, ki ni ključnega pomena za uh, sodelovanje uh, in za razvojno pomoč, kajti namen te pomoči je boj proti revščini. In tu so kriteriji drugačni. Tu je kriterij revščina posamezne države in ne uh, kazalec. Uh, upravljanja. Naprimer, Kazahstan ni več uh, ni več država, ki je lahko prejemnica te pomoči, zato ker eh, ne izpolnjuje več eh, pogojev. Eh, Turkmenistan še izpolnjuje pogoje in seveda tri preostale države še vedno izpolnjujejo torej te pogoje. Poročevalec je v 17. priporočilu predlagal, da se pomaga res neodvisnim eh, nevladnim organizacijam. Torej, za to imamo eh, posebne eh, skupine, ki se ukvarjajo z določanjem teh skupin in za te države velja, da vse nevladne organizacije niso povsem neodvisne. Takšna je pač realnost na terenu. Kar pa se tiče vašega priporočila 11, se pravi, da se odpravijo delegacije v vseh eh, državah. Torej, trenutno je nimamo samo v eni državi in to v Turkmenistanu v Aškabadu. Eh, načelno je bilo to sprejete, ampak eh, trenutna proračunska sredstva ne omogočajo njenega odprtja ta hip. Zato imamo sedaj. Um, enega diplomata Evropske službe zunanje delovanje, ki je prisoten v Aškabadu, ki pa ne more eh, zelo veliko narediti, pač nudi eh, logistično eh, pomoč pri uresničevanju naših dejavnosti v Turkmenistanu. Na to je bilo govora še o zvišanju sredstev za Srednje Azijo ali bo do tega prišlo. Ja, torej novi uh, finančni okvir uh, to omogoča in uh, za sedem prihodnih let uh, bomo imeli na voljo za pomoč Srednji Aziji uh, 1,6 milijard evrov, kar predstavlja 35 odstotkov več kot v zadnjih sedmih letih in to bo še toliko eh, pomembnejše, zato ker Kazahstan ne bo več v tej eh, skupini držav Srednje Azije, ki bodo prejemnice te eh, pomoči. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospoda poročevalca, to so komentarji komisije. Hvala lepa. Hvala lepa. Domnevam le lahko, kdo je. Se lahko predstavite?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 koristno, če bi lahko tudi vi še eh, nekaj dodali. Eh, opozorili ste na visoke administrativne stroške, predvsem majhnih projektov. Gospod Boda, verjetno ne bo dovolj, mm, da ste nam rekli, da ste nekaj že poskusili storiti. Vemo, da ste vsi administrativni stroški, tudi niso strukturni stroški delegacij, stroški diplomatov, tu je tudi še mnogo drugih elementov. Zato sprašujemo gospoda Vesberga, kaj nam svetujete v zvezi s temi administrativnimi stroški projektov v Srednji Aziji. Eh, prosim, povete nam kaj o tem, pa še tudi o drugih komentarjih, ki jih je komisija ravno kar predstavila. Kolega Celer, ste želeli še enkrat besedo? Sem, gospa predsedujoča, eno eh, vprašanje imam. Če dajemo makrofinančno pomoč in to povezujemo tudi s političnimi dogodki v teh državah, potem se je treba zavedati, da je v Kyrgyzstanu prišlo do največjega demokratičnega napredka v teh držav. Kyrgyzstan pa tudi največ pomoči potrebuje. Če bomo eh, zdaj govorili o 15 milijonih evrov eh, makrofinančne pomoči, mi pa bomo za to potrebovali dve leti, dve leti, da bo sploh prišlo do sprostitve teh sredstev, potem mislim, da se bo treba premakniti nekaj, čim prej storiti, sicer bo do te države dobile denar od Rusije ali Kitajske, veste, da eh, je to kar eh, napeta tekma. Thank you, Madam Chair. Well, uh, you asked me about. Hvala lepa, gospod predsednica. Sprašujete, kaj storiti glede administrativnih stroškov. V poročilu smo zapisali to, kar je že bilo rečeno, da je veliko število projektov tisto, ki je odgovorno za visoke administrativne stroške. In to je težko razumeti, to je samo po sebi problem. Ampak to je še druga plat medalje komisija mora razmisliti o metodah in načrtih, na podlagi katerih bo lahko ugotovila, kje nastajajo administrativni stroški in kako so razporejeni po projektih. Tega komisija doslej še ni storila. Gospod Bodan, še enkrat izvolite. Um, ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, malce sem v zadregi glede tega vprašanja, kajti če iščemo metode, s katerimi bomo dodelili administrativne stroške komisije in SSD-ja za posamezne projekte in če bomo ugotavljali, kateri projekti so uh, predstavljali kakšne stroške, bo to zelo kompleksno, zato zelo zapleteno in tudi ne vem, kakšna bo dodana vrednost tega. Uh, to bo imelo vpliv na našo razvojno pomoč, na politiko razvojne pomoči. Torej, uh, stroški so nekaj, kar kar eh, zelo eh, budno spremljamo, to je zelo pomembno in eh, na sedežu službe za razvoj in sodelovanje se s tem ukvarjamo vse čas in tega se zavedamo, vendar pa ne želimo kot kriterij za odločanje imeti eh, stroške, ki po posameznih mikroprojektih, kajti sicer bodo penalizirane eh, najrevnejše države, ki predstavljajo z tega vidika najviše stroške, ampak to je pomembno, kajti najrevnejši potrebujejo največ eh, pomoči. In v kontekstu eh, razvojne pomoči Srednje Azije to za nas eh, nima. Eh, Eh, nobene dodane vrednosti. Prav tako se to eh, vprašanje ne postavlja samo za Srednjo Azijo, to je veliko širše. Gospod Vesberg. Thank you. Hvala lepa. Štirinajst celih šest odstotkov vseh eh, razvojne pomoči iz 2020. 2011 predstavljajo administrativni stroški in to je precej visok eh, delež. Veliko bolje bi bilo, če bi lahko to utemeljili, če bi natančno razumeli, zakaj je ta delež tako visok in kakšni stroški to so. Če bi imeli več informacij o tem, bi bilo to zelo koristno. See, um, Se, gospa Sender, hvala lepa, strinjam se. Zdaj je treba ugotoviti, kako bi lahko zmanjšali administrativne stroške. In ko smo obiskali enega izmed projektov v Kazahstanu, smo ugotovili, eh, v čem je eh, tudi problem. V tem, da ni tam ljudi. Eh, zdaj bi rada vprašala komisijo ali pa, predsed, ali pa predstavnike sodišča, kaj lahko storimo glede tega, glede na to, da imamo osebe tu in osebe tam in zdi se, kot da je komisija vse denar porabi sama na koncu. Ampak jaz mislim, da gre tu za projekte, ki so koristni in jaz vidim, da se izvajajo. In uh, jaz sem bila v interparlamentarni delegaciji in smo obiskali uh, en projekt in videli smo, kaj se dogaja. Videli pa smo tudi, kad, kad, kakšni so administrativni stroški za osebe tam na terenu. ne bi rada, da se eh, dajo tis, kot češ, da govorimo samo o osebju tu v Bruslu. Ne, tu gre za ljudi na terenu, ki jih je treba usposobiti, ki eh, delajo za to, da širijo vrednote Evropske unije na terenu. Torej, predstavnike računskega sodišča in komisije sprašujem, če to razumejo, če to upoštevajo če vedo, da je osebje tam na terenu in če vedo, kakšno delo tam upravljajo. Vprašanje kolegice Sender. Eh, pridružujemo vprašanju gospoda Vesberga, eh, kak, zakaj je tako visok delež, kateri so ti administrativni stroški. Če nam lahko na to odgovorite sedaj, bi bilo to seveda res odlično, sicer pa upam, da nam lahko pripravite uh, podatke in odgovore na ta vprašanja v pisni obliki. Gospod Boda. Kolegica Sender je zastavila vprašanje. Pa tudi gospod Vesberg. No, Ja, hvala lepa, predsedujoča. Torej, podatki, ki jih imamo na voljo, jih bomo seveda z vami delili. Torej, to izhaja iz programa ABB. In eh, ta ocena administrativnih stroškov nam omogoča tudi eh, oceno administrativnih stroškov za Srednjo Azijo. Ampak eh, to so ocene, ki so prav gotovo resne, ampak istočasno eh, so lahko tudi do neke mere sporne. Se pravi, ali se tu vključujejo tudi eh, plače kolegov, ki delajo v Bruslju, koliko ljudi v Bruslju dela pri teh eh, projektih razvojne promoči v Srednji Aziji in eh, kaj je tu vključeno in kaj je izključeno, kajti eh, evalvacija projektov je tudi nekaj, ali je to vključeno ali ne. Eh, to je tudi del upravljanja te pomoči, ali je to del upravljanja pomoči, ali je to administrativni strošek, administrativni strošek ali ne. In, kako to eh, računajo druge organizacije, naprimer Združeni narodi in drugi, ki so prisotni. In zato eh, nov sistem izračuna, kot predlaga računsko sodišče, po našem mnenju ni prioriteta, kajti eh, glavno je, da kar se da dobro razdelimo obstoječa proračunska sredstva za razvojno pomoč in zato smo se uh, odločili, da ne bomo sprejeli tega priporočila. Torej, glede ostalega se strinjamo, ampak ne želimo novega sistema računovodstva, za katerega tudi nimamo ustreznih uh, sredstev. Ja, torej, francozi pravijo, da uh, ne smemo uh, vsega, uh, <laughs> vsega vreči v isti koš. Se pravi, če ste uh, zavrnili to, da bi se vrnili na to točko in glede na to, da je tudi to točka eh, poročila našega poročevalca, parlamenta, zato se bomo vse čas na to vračali. Mislim, da je to povsem utemeljeno in to je tudi računsko sodišče zapisalo v svojih priporočilih in zato se bomo k temu vprašanju pa gotovo vračali in zato je vsaka dodatna informacija dobrodošla. Gospod Vesberg. Hvala lepa. Želel sem opozoriti še na nekaj. Naše ocene administrativnih stroškov so v prilogi številka 3, v tabeli številka 38. Tam so navedene vse informacije, ki smo jih prejeli mi. Besten dank. Da. Najlepša hvala. Gospod poročevalec. Oui, madame la, la présidente, euh... Ja, hvala lepa, gospa predsedojoča. Torej v razpravi, ki se je pravkar odvila, lahko ugotovimo, da je nekaj vprašanj, o katerih moramo še razpravljati in potrebno je, da gre komisija še korak dlje in sicer na področju boja proti korupciji. Seveda je bila razprava o pravnih stroških zelo zanimiva in mislim, da je tu treba odgovoriti na določeno število vprašanj, ampak v zadnjih letih, eh, če si pogledamo poročilo računskega sodišča, dobro vidimo, da protikorupcijski mehanizmi za katere smo ugotavljali, da je verjetno prišlo do eh, korupcije, vendar pa še vedno ne vemo, koliko je teh mehanizmov boja proti korupciji. Zato mislim, da je pomembno, da nam komisija čim prej pripravi predloge na to temo. Je bilo to vprašanje ali pripomba? Je šlo za vprašanje komisiji ali sodišču? Eh, ja, gospod predsedujoča, torej glede korupcije eh, bom čim bolj ekspliciten. Korupcija, ki jo opažamo v vseh teh državah članicah, eh, ki so zelo nizko na lestvici Transparency International, to torej je, to je sistemska korupcija, ki jo najdemo v vseh na vseh ravneh, eh, torej to vpliva na delovanje države, eh, lokalnih oblasti in tako dalje. Torej, tu delamo eh, v okolju, ki, kjer je korupcija povsod prisotna. In zato mm, ni dovolj, da se s tem spopadamo na mikroravni potrebno je, da se eh, z obstoječimi sredstvi vzpostavi bolj pregleden sistem in v vseh državah, kjer smo ponudili pomoč, imamo tudi spremljajoče programe eh, pomoči pri upravljanju. Eh, reforme pravnega sistema, reforme sodišč in tako dalje. In postopoma bomo v sodelovanju tudi z drugimi državami, ki pomagajo tem državam, vzpostavili bolj transparenten sistem. Naprimer, pri vseh projektih, za katere je predvideno financiranje, eh, imamo sedaj eh, objavljen natečaj in to ne v Kazahstanu, temveč v Evropi, na pregleden način. Rezultati so javni. Torej, to so mehanizmi, ki eh, ščitijo našo pomoč. Ampak potem, ko je projekt sprejet, je korupcija na terenu eh, praktično eh, neizogibna, torej, ker je sistemske narave. In eh, kar je pomembno, je, da se pomaga um, ehm, upravljancev na lokalni in nacionalni ravni in da se tudi predvidi ustrezne kazalce korupcije. To sedaj ne obstaja. Zaenkrat imamo samo uh, kazalce percepcije eh, korupcije. Naprimer, vprašanje v smislu, ali imate občutek, da je ta ali ta država bolj eh, podvržena korupciji kot druga. Torej, to so analize, ki eh, nam zelo malo pomagajo pri ocenjevanju napredka in tudi pri ugotavljanju, ali je prišlo do krčenja korupcije ali ne. Edino, kar lahko storimo, je, da se proti njej vrčo zborimo. Gospod Vesberg. the question put forward what is kaj je korupcija je zelo obširno vprašanje ne vem če lahko v tej fazi kaj pametnega dodam v mojih treh letnih izkušnjah pri eh, revizijah na tem področju, kar nekaj sem jih pripravil v takšnih težavnih državah, ugotavljam, da je to vedno problem. Korupcija je vedno prisotna v teh državah zelo zanimivo bi bilo vedeti malo več eh, o tem ali onem. Predvsem bi bilo koristno imeti bolj natančno eh, definicijo, ampak eh, računsko sodišče v tej fazi v razpravi nima več kaj dodati. Hvala. Hvala. Seveda v tej, teh anketah se je spraševalo tudi, ali je kdo kaj plačal zato, da je uh, pridobil neko osebno korist. Vse čisto črno-belo tudi ni, eh, malo je treba pregledati tudi, kakšna je metodologija. Tu ne gre nujno samo za opredelitev ali pa za eh, neko mnenje, ampak eh, zagotovo bo treba opraviti več dela na tem področju. Ines. Si, um, ehm, treba je seveda vedeti, da pri revizijskem delu ni nekih eh, magičnih formul. Treba je seveda uporabiti različne mehanizme za boj proti korupciji. Je pa res to, kar pravi predstavnik komisije. Zdaj obstajajo različne raziskave, študije in nevladne organizacije, ki raziskujejo uh, uh, um, to, kako korupcijo dojemajo. Težko jo je natančno oceniti in težko oceniti, kakšen delež ekonomije, celotnega gospodarstva to zadeva. Ampak mene zanima, kakšne instrumente revizori, poklicni revizori dan danes uporabljajo, naprimer pri računskom sodišču, za oceno korupcije, ali obstaja ali ne, v kolikšni meri vpliva na rezultat. Torej, mene zanima, ali imajo revizori ustrezne mehanizme in instrumente za oceno korupcije ali ne. Oziroma, ali je to tako, kot pravi predstavnik komisije, da gre v teh državah pač da eh, bolj merila neke kazalnike, nevladne organizacije, ki skušajo oceniti eh, v kolikšni meri je korupcija res eh, prisotna. Torej, dobro bi bilo natančno vedeti, o čem govorimo, gre tu za dojeto korupcijo ali za neko dokazano z nekimi instrumenti in mehanizmi, ki jih revizori uporabljajo. To je seveda zelo pomembno tudi pri nadzoru proračuna Evropske unije. Seveda vse te analize, študije, raziskave eh, na koncu stanejo praktično več kot pa pomoč, ki jo nudimo na terenu. Čeprav moram še enkrat podariti, kot sem povedala, projekti, ki se jih izvaja v teh državah na terenu, so koristni in vsebinsko res smiselni. Tu se upravlja veliko delo. Ampak seveda bo treba uh, oceniti, kakšno tega nismo pripravljeni prevzeti, ali smo politično pripravljeni prevzeti določeno tveganje in tu v tem smislu nekako nasprotovati tudi kitajski. Gospod Vesber. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da se odmikamo od eh, te revizije zdaj v tem pogovoru. Ta revizija. Eh, ni ocenjevala korupcije, ampak pomoč v Srednji Aziji. Korupcija je element, ki vedno prisoten v takšnih projektih. Tako v Svetovni banki kot v drugih mednarodnih organizacijah se skuša uporabiti instrumente za oceno korupcije. Obstajajo različne analize tveganja in podobne stvari, a vseeno. Moje izkušnje kažejo, da kadar imamo pravka s takšnimi državami, kjer je korupcija verjetno relativno veliko, je treba biti v svoji analizi tveganja zelo, zelo previden. Vedeti je treba, kaj pričakujemo, lahko, kaj lahko pričakujemo, vedeti je treba, kam sploh posegamo. In to je pravzaprav zelo, zelo zanimivo vprašanje, ki bi ga bilo vredno eh, analizirati samega po sebi. Ampak po mojem tu ne gre samo za dojeto korupcijo. Korupcija verjetno dejansko obstaja in to ima posledice na de, za delo na terenu. Torej še enkrat, tu ne gre samo za neko dojeto korupcijo, navidezno korupcijo, ampak tu gre za dejstva. Ja, also, ich würde mal sagen, wenn, wir, wenn es uns gelingt, das hier Če bomo se lahko pogovarjali s Transparency International o teh stvarih, potem bomo lahko njim zastavili to vprašanje, kako meriti korupcijo. Gospod Parnjo, ste želeli še enkrat besedo? No, Kolega Celo še enkrat, ker rada bi zaključila. Bi kdo rače kaj dodal, če ne, bomo po teh dveh komentarjih zaključili. Hvala. Uh, rekli ste, da ne smemo metati vsega v isti koš. Uh, Zdaj smo se pogovarjali na dolgo in široko o eh, korupciji, ampak mi moramo proučiti ukrepe, ki jih Evropska komisija uporablja v, razvojni, eh, v okviru razvojne pomoči. Videli smo, tu gre za zdravstveno varstvo, gre za otroke, matere v Uzbekistanu, naprimer, gre za boj proti drogam, gre za uh, varovanje meja uh, in mnoge druge eh, projekte, eh, mnoge nevladne organizacije sodelujejo, ki tudi niso iz Evropske unije. Eh, to so organizacije, kjer se korupcija niti ne pojavlja. Pojavlja se v samem gospodarstvu v, in v politiki. In to je tisto, kar je seveda uh, eh, resen problem, ampak uh, v razvojni pomoči je veliko manjši. Kar se pa tiče makrofinančne pomoči, evropsko makrofinančno pomoč se lahko uporablja za naprimer zelo uspešne projekte, naprimer za izboljšanje plač za policiste in uh, javne uslužbence. Če se spodbuja dobro delo, potem lahko pričakujemo tudi, da bo korupcije manj. Seveda je treba države, od držav zahtevati seveda tudi, da dokažejo, da so takšna sredstva uporabljena v takšne namene. In zato jaz mislim, da bi v takšnem smislu lahko bolj razvili to vprašanje. Kar se pa tiče administrativnih strošk, administrativne stroškov, eh, v prilogi 3 eh, je računsko sodišče navedlo vse informacije, ki jih je imelo na voljo in tu zdaj vidim samo tiste stroške, ki nastajajo interno v Evropski komisiji. Ne pa, to pa niso administrativni upravni stroški, ki jih imajo izvajalci projektov. To so res samo interni stroški, ki nastanejo v Evropski komisiji za upravljanje programa. Mislim, da bi morali na to posebej opozoriti. Hvala. Kolega Srdovski, ste želeli še kaj dodati? Ja bih navazal tudi na kolegu eh, Celera in na to, co rika. Najlepša hvala. Navezal bi se na to, kar je povedal gospod Celer. Evropsko računsko sodišče pravi, da smo imeli veliko administrativnih stroškov, ki jih je težko popredalčkati, dejal je 4,6 odstotka oziroma 14,6 odstotka celotne vsote. In to naj bi bili zgolj administrativni stroški, administrativni stroški komisije. Morda jih je v bistvu še več ali vemo kaj več o strukturi administrativnih stroškov kot takšnih. Ali vemo, kaj vse pokriva ta kategorija. Zdi se mi, da to ni preveč dobra ureditev. Zanima me, kakšen je vaš odgovor. Hvala. Ja- Komisija je že najavila poseben dokument v zvezi s tem, najbolje, da nam tudi počakamo, gospod Vesberg, če želite še kaj eh, povedati za zaključek pri tej točki na dnevnem redu. Če ne, potem počakajmo na ta dokument komisije, potem pa bomo to seveda upoštevali pri nadaljem delu. Euh, ja, gospod predsedujoča, morda samo za konec eh, bi se rad zahvalil gospodu Vesbergu, eh, rad bi se zahvalil vam vsem za kakovost te razprave, vključno z kakovostjo sklepov računskega sodišča in njegovih priporočil. Istočasno pa, kot sem že povedal, je pomembno tudi to, da načnemo vprašanje boja proti korupciji, kajti od tega je odvisna verodostojnost naše intervencije. Zahvaljujem se tudi predsedujoči, da je to omenila. Komisija se je odločila za zvišanje obsega pomoči za 35 odstotkov, kot je bilo rečeno, torej za prihodna leta. Ali gre tu za nekaj, kar smo si želeli? Seveda, ampak eh, istočasno bi morali vedeti tudi, kaj se dogaja z upravnimi stroški, kot je razvidno iz razprave in pomembno je tudi, da v prihodnih letih naredimo vse, kar je mogoče za verodostojnost te pomoči. Kaj ti eh, naša politika gre v smeri tistega prebivalca, ki ga najbolj potrebuje. Hvala vsem za to razpravo, hvala tudi predstavnikom komisije za uh, pomoč. Tu je m, mm, bila točka 4, zdaj pa na vrsta točka 5, prevajanje, uh, preveranje podatkov, ki jih komisija uporablja za oceno uh, bruto domačega prihodka za izračun lastnih virov. Gospod Svikal iz računskega sodišča dobi besedo, izvolite. Madam Chair, uh, reporter Mr. Stes. Gospa predsednica, poročevalec gospod Stes, poslanci in poslanke, gospe in gospodje, hvala za priložnost, da predstavim poročilo sodišča na temo bruto nacionalnega dohodka. Najprej bi rad pojasnil, zakaj je treba imeti prave podatke, na to bom predstavil uh, naše rezultate in pa priporočila. Sodišče je ugotovilo, da bi bil bolj strukturiran, bolj osredotočen pristop, boljši za učinkovitost dela komisije, ko gre za preverjanje BND. Zakaj moramo imeti dobre podatke o eh, BND in druge podobne podatke? Prvič, vse je odvisno od visokokakovostnih eh, in primerljivih podatkov za celotno EU. Če teh podatkov nimamo, ima to dejanske stroške, saj določena država ne more oceniti eh, svoje fiskalne situacije in na ta način se lahko znajde v krizi, kar se je zgodilo v preteklosti. Bruto nacionalni dohodek je osnova za največji del financiranja zastava proračuna, vsaj eh, skoraj 100 milijard evrov 73 odstotkov eh, dohodkov leta 2013. Obstaja tveganje, da neustrezni podatki za določeno državo vplivajo, tako da povečajo ali pa zmanjšajo prispevke drugih držav. Tako je moč prispevk različnih držav, ustrezno preveriti zgolj, če ima komisija vse potrebne podatke za vse države. In o tem, o tem smo se pogovarjali eh, znotraj naše preiskave. Kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da lahko preverjanje podatkov v komisiji izboljša kakovost podatkov o BND v državah članicah. Ampak Ugotovili smo tudi, da to preverjanje ni dovolj strukturirano in ni dovolj osredotočeno. Našli smo več primerov napačne uporabe pravil eh, ESA 95. Obstala je, po, eh, je pomankanje kakovosti, eh, kar se tiče tistih največjih komponent BND in to najdete v prvi tabeli na straneh 29 in 30. To so pomembni podatki, saj jih uporabljamo pri eh, izračunu prispevkov posameznih držav članic. Letni prispevki za 2004-2007 in to podatki za največ, največ, največje države, Nemčija, Francija, eh, Združeno kresto Italija in Španija, vsi ti podatki bi bili kakovostnejši, če bi komisija pravilno preverjala te podatke. Ampak sedaj je vse skupaj že prepozno, ker komisija ni ukrepala. V poročilu najdemo tudi razloge, zakaj je do tega prišlo, zakaj komisija ni učinkovita. In takole smo ugotovili. Glede strategije smo ugotovili, da komisija ni prav prioritizirala in načrtovala svojega dela. Tveganja pri zbiranju podatkov v državah članicah niso bila pravilno ocenjena. Glede postopka preverjanja smo ugotovili, da komisija ni uporabljala doslednega pristopa, ko je preverjala podatke v državah članicah. Zato je prišlo do pomankljivosti pri eh, preverjanju podatkov in pri uporabi uh, ustreznih kriterijev za preverjanje posameznih uh, držav. In pa še zadnja točka v zvezi s preverjanjem. Preverjena niso bila predmet ustrezne predstavitve odboru za BND. Pripravili smo devet priporočil, ki lahko predstavimo takole. Prvič, komisija bi morala izvesti strukturirano in formalizirano analizo, ki bi upoštevala stroške in koristi, ter jim omogočila načrtovanje preverjanja posameznih področji ali podprocesov priprave nacionalnih računov. Drugič, komisija bi morala strukturirano pristopiti k preverjanju in, kot sem že dejal, to preverjanje mora biti osredno sredotočeno na komponente BND v skladu z načelom stroškov in koristi. Komisija bi morala še posebej paziti na celovitost podatkov. Uporabljati bi morali primerljive postopke. Pokriti bi morali tudi eh, sivo gospodarstvo, sivo ekonomijo. komisija bi morala nadzorovati tudi eh, podatke, kar se tiče upravljanja lastnih sredstev. Komisija je sprejela dejstvo, da je treba ukrepati in razmišlja o spremembi sistema. S to reformo bo začela v naslednjem ciklusu, ki se bo začel leta 2015. Podatki bi morali biti bolj izračunani, tako da bo lahko vsaka država prispevala to, kar mora. Hvala. Hvala lepa za to poročilo, ki opozarja na prihodke. To poročilo, ta revizija je zelo pomembna in prav zato je tako hodo to, kar nam zdaj poročate. Poročali. Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Najprej bi se rad zahvalil vsem tistim, ki ste sodelovali pri tem delu. Hvala tudi sodišču za pripravo poročila, ki je zelo natančno. Sodišče je natančno obravnavalo situacijo, pristopilo resno in pokazalo, da so razmere resne. Poročilo, ki smo ga dobili, še ni popolnoma dokončano. Včeraj eh, oziroma prejšnji teden eh, sem se v Strasburu v torek srečal s predstavniki računskega sodišča in predstavniki Eurostata. Pogovarjali smo se o več vprašanjih v povezavi s tem poročilom. Pogovarjali smo se o določenih težavah, o natačnejših podatkih in tako dalje. V petek z, eh, popovdan sem ugotovil, da večina teh točk ni predmet političnega dokumenta, ki ga imamo danes tukaj na mizi, kar pomeni, da ta različica ni popolnoma dokončana samo to, tako pregledal, revidiral eh, sklepe in eh, na to se bomo k tej temi vrnili na neki drugi seji eh, našega odbora. Malce me je presenetil naslov tega posebnega poročila. Mislim, da nas eh, ne sme skrbeti natančnost podatkov. Sam sem menil, da so ti podatki o BND vedno Eh, dokaj natančni. Sedaj pa ugotavljamo, da to sploh ni res in da je veliko kritike eh, dobro utemeljene. To je seveda precej tehnično vprašanje, ampak vseeno zelo pomembno. Številna izmed teh vprašanj bomo ponovno obravnavali, ko se bomo ponovno pogovarjali o proračunu. Govorili bomo o tem, kako prenašati podatke in kakšne sisteme imajo za to države članice. Iz eh, tega poročila izhajajo določeni precej eh, resni zaključki. Slišali smo, da je približno 70 odstotkov proračuna proračuna z naslova BND. 73 odstotkov je ta številka. Govorimo torej o precejšnjem kupu denarja. Slišali smo tudi nekaj na temo sive ekonomije, ki ni nujno vključ, vključena v celovito, celovito oceno BND. Nekateri elementi so vključeni, veliko pa je takšnih, ki niso pokriti, naprimer eh, vprašanje prostitucije, trgovine z drogami in podobno. To seveda ni pokrito v BND. In slišali smo tudi nekatere predloge glede tega, da bi morali tudi te elemente vključiti, kar pa bi bilo seveda problematično. Seveda pozdravljam dejstvo, da se je sodišče v veliki meri osredotočilo na priporočila, na to, kar lahko naredimo če si pogledam šesti in sedmi sklep, vidim, da sodišče skrbi strategija preverjanja in eh, pristop komisije. Zanima me, če bi lahko kaj več slišali na to temo. Komisija očitno ne načrtuje svojega dela pravilno, ne uporablja doslednega pristopa za izvajanje postopkov preverjanja v državah članicah, zato prihaja do pomankljivosti in težav. Več kriterijev se ne uporablja pri nacionalnih ocenah. Sodišče torej skrbi, da komisija še ni opravila dovolj eh, dela eh, na tem področju. Pod sedmo točko piše, da sodišče skrbi, da se eh, ESA 95 ne uporablja tako, kot bi se morala in da bi komisija to morala že ugotoviti v preteklosti. Morda so nekateri kolegi in kolegice poročilo že prebrali natančno, ampak vsaj ta povzetek vam lahko eh, pokaže, da gre za resne kritike ki se osredotočajo na postopke, ki se uporabljajo, ki tečejo. Če pogledate besedilo, lahko tam vidite nekatere od elementov, o katerih sem se sam pogovarjal z računskim sodiščem prejšnji teden, eh, z Eurostatom in vse to smo poskušali pokriti v besedilu. Naprimer, pogovarjali smo se o tem, kaj se zgodi, ko računsko sodišče pripravi neko poročilo, kako oceniti, če je neka država članica prispevala preveč denarja ali pa premalo denarja. Ampak, če nimamo pravilnih številk, kako oceniti, če je prišlo eh, do takšne napake. Tako eh, računsko sodišče, kot tudi Eurostat ugotavljata, da je težko ugotoviti, eh, koliko denarja preveč ali premalo je neka država prispevala, saj je pretežko to oceniti. Ampak v točki 54 eh, sodišče pravi, da v primeru Italije, Belgije in nizozemske sodišče ni moglo učinkovito izvesti svojega dela zaradi pomankanja kakovosti eh, podatkov, informacij, ki so jih imeli na voljo. komisija bi morala opravljati objektivni nadzor, ampak tega očitno ne počne. In zdi se mi, da je to precej resna zadeva. In to me najbolj skrbi. Glede na sestanek, ki sem ga imel prejšnji teden s računskim sodiščem in Eurostatom, bi rad dejal še naslednje. Eurostat je dejal, da so številne kritike računskega sodišča pravilne, da so jih poskušali že eh, odpraviti, da so poskušali odpraviti te napake, ampak da potrebujejo čas, da bo kratkoročno to težko narediti. Eurostat je dejal tudi, da se je treba še precej eh, bolj poglobljeno pogovarjati o novi prenovljeni strategiji za preverjanje. Upamo, da bomo lahko imeli do konca leta 2015 na, na voljo nov postopek. In na to še uh, beseda eh, izčrpnost oziroma exhaustiveness v angleščini. Želimo, da so podatki izčrpni, da so celoviti. In zdi se mi, da je zato treba pokriti sivo ekonomijo. Tudi z političnega vidika je pomembno, da razpravljamo o tem, kako izboljšati postopke, kako jih eh, pohitriti in kako ravnati v primeru pridržkov. Mislim, da se v Eurostatu trudijo, da bi izboljšali postopke, kar pa se tiče odbora za proračunski nadzor, pa je še vedno na nas, da sledimo dogajanju in da nadzorujemo postopke. Eurostat pravi, da pripravljajo postopek revizije, interne revizije, mi pa moramo to nadzorovati in eno od priporočil mora brez dvoma biti, da sledimo tem dogodkov v kontekstu razrešnice. Mislim, da moramo slediti dogajanju tako letos, kot tudi naslednje leto. Gospa predsednica, verjetno veste, da smo govorili o razrešnicah za prihodnja leta. Eurostat je dejal, da, bo njihov, da bodo njihovi mm, postopki dokončani nekje Eh, v letu 2015. Na voljo imamo torej eno leto in v tem letu bi morala biti revizija upravljena. Mislim, da moramo razvoj dogodkov jasno slediti in eh, prosim sekretarjat, da eh, bi to točko umestili na naslednjo sejo. Hvala lepa. To so res zaskrbljujoče. Eh, domneve. Jaz sem to na hitro prebrala in sploh nisem mogla verjeti, bom morala še to analizirati. Ne vem, če želi kdo besedo. Jaz imam dve vprašanji. Naprimer, kakšne posledice to dejansko lahko ima za evropski proračun? Ustrezno bi bilo, če bi imeli nekoliko bolj konkretne ocene, ker bi bilo prav, da se mi. Eh, s tem spoprimamo, pa tudi eh, z izdatki seveda. Kdo bo zdaj dobil eh, besedo iz Eurostata na gospod Vidvoz? Gospa Stapelweber. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. My ähm, name is Silke Stapelweber, Director for National Accounts, Prices and Key Indicators. Sem direktorica za nacionalne račune in zma, zma, eh, z mano je tudi kolega, ki skrbi za preverjanje BND. Hvala, da ste me povabili v vaš odbor, gospod predsednica. Zahvaljujem se tudi gospodoma Stesu in Ciklu. To poročilo smo pripravili, je bilo pripravljeno v času, ko eh, revidiramo postopke. sprejeta je bila tudi odločba o novih lastnih sredstvih eh, ESA 210, to je statistični okvir, ki ga uporabljamo za kalkulacijo BND in to od septembra letos naprej. Komisija bo tako spremljala to poročilo, današnjo razpravo v odboru in eh, tudi mnenje parlamenta, ki bo sprejeto dotaknila bi se rada izmed, eh, nekaterih izmed eh, priporočil, ki ste jih pripravili. Številna priporočila smo že izvedli in eh, komisija je poročevalcu predstavila načrt o izvajanju. Med drugim smo sprejeli ukrep glede manjše uporabe splošnih um, pridržkov in pa tudi boljša uporaba kazalnikov. Še vedno pa revidiramo nekatere druge elemente. Dotaknila bi se treh, ki sta jih izpostavila oba govornika pred mano. Najprej bi spregovorila o pozivu sodišča glede bolj strukturiranega pristopa. Komisija pripravlja naslednji ciklus eh, preverjen BND, ki se bo začel kon, konec leta 2015. V tem ciklu bomo začeli uporabljati bolj formaliziran, strukturiran pristop, ki eh, vključuje oceno tveganja in pa tudi načelo stroškov in koristi. Želimo ugotoviti, kateri elementi so eh, tisti, ki jih je treba vključiti. Ta model vključuje tudi model neposrednega preverjanja, ki bo zamenjal Eh, kvalitativen pristop. Obene bomo izboljšali strukturo poročanja. Te ukrepe bomo začeli izvajati v naslednjem letu, leto 2015. Slišali smo tudi vprašanje glede tega, če smo našli kakšne napake v preverjanju Eurostata. Naj povdarim, da sodišče ni našlo veliko področji, kjer je prišlo do eh, pomankljivosti. Komisija je v teh primerjih takoj ukrepala in razrešila ta vprašanja. Imeli smo tri primere, v katerih smo eh, prispevke držav članic zamrznili, dokler ne razrešimo teh vprašanj, tako da vpliva na druge države članice pri končnem izračunu ni. Zgolj kontekst sem želela predstaviti. Gre za 103 specifične. Eh, rezervacije, ki jih je Eurostat sprostil v tem obdobju. Še vprašanje eh, celovitosti podatkov. Ta tema bo še vedno za komisijo izjemno pomembna, ko gre za preverjanje podatkov BND gre za precej tvegano področje in komisija se vedno eh, prizadeva za boljše merjenje tega fenomena. Naj vam dam en primer, s katerim bom orisala, kako pomembno je eh, povdariti, da izčrpnost podatkov, celovitost podatkov ni povezana zgolj z sivo ekonomijo. Ampak to ste omenili. Do sedaj nekatere države članice niso vključevali nekaterih nezakonitih dejavnosti v račune, druge pa so to počele. Komisija je danes predstavila eh, rok, časovni rok za enako obravnavo vseh držav. Predtem smo morali razviti določene metode in pa državam članicam povedati, kako dosledno spremljati in poročati o teh podatkih. V naslednjem ciklu bomo tako imeli boljše strukture in pa tudi boljše opise, primerljivejše opise samih eh, dejavnosti, tako da bomo lahko s tem uskladili področje in laže preverjali, kaj počnejo države članice. Investicije, ki zadevajo lasna sredstva, so eh, precej pomembne in mislim, da se lahko marsičesa naučimo eh, iz tega kar smo dobili, tako da bomo izboljšali primerljivost eh, podatkov za lasna sredstva. Gospa predsednica, dovolite mi, da odgovorim na eno od vprašanj, ki ste ga zastavili. In sicer posledice za proračun Evropske unije. Na tem mestu bi rada povdarila, in to sta dejala tudi govornika pred mano, da bistvo teh preverjanj BND ne zadeva celotnega eh, nabora sredstev, ampak gre za pravičnost porazdelitve eh, prispevkov držav članic. Zato je komisija do sedaj uporabljala pristop um, primerljivih ocen. Ocen med državami članicami saj morajo te skrbeti za pravične prispevke. To velja tako za države članice, kot tudi za odbor za BND. Države članice med sabo sodelujejo, tako da poskrbijo, da vsaka plača svoj eh, pravični delež. Hvala. Ja, ja Hvala lepa. Vsi bi si želeli, da bi vsak plačal svoj pošteni delež če bi bili vsi bolj pošteni, bi imeli manj dela. Hvala za uh, ta prispevek. Jaz imam pa tudi nekaj vprašanj. Zakaj smo to tako dolgo tolerirali in zako, zakaj nismo skušali teh pomakljivosti odpraviti že prej? Kako je v državah članicah? Zdaj tu uh, prebiram, da so vprašalniki ki so bili razdeljeni, neizpolneni, da so države članice vsako po svojo to izpolnevali, da niste prejeli popolnih vprašanj. To je že čisto osnovni problem. Zakaj ste tako dolgo trali, zakaj nismo ne vem kdaj že skušali uh, Eh, kaj storiti in malo pritisniti, stvari rešiti. Zdaj je moralo Evropsko ročinsko sodišče opozoriti na to in zdaj so se stvari premaknile. Ampak mene res zanima, v čem je sploh bil problem. <laughs> Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej naj se vrnem na vaše prvo vprašanje, zakaj smo to sprejeli. Ne, mislim, da komisija tega ni sprejela, kajti dokler nismo zadovoljni z odgovori, imamo pridržek. To pomeni, da e, so prispevki zamrznjeni. Tega ne sprejemamo. In e, če imamo države članice, ki ne ustrezajo ki ne ustrezno odgovarjajo na naša vprašanja, eh, bodo te države preprosto dobile nova vprašanja in to bo pač trajalo dlje, ampak to še ne pomeni, da to sprejemamo. Res je, da so države članice malce počasne pri vključevanju nezakonitih dejavnosti, in eh, to je bilo eh, že pod eh, izo 95 in to ni sedaj nova zahteva, ampak vsi razumemo, da je to področje zelo zahtevno področje. Veliko laže bi bilo, seveda, če bi bilo to področje vsem dostopno, ampak ta, takšna pa situacija ni. Danke. Entschuldigung, dass ich nochmal nachfrage. Hvala. Oprostite, še eno dodatno vprašanje. Za 8 do 10 držav članic ni bilo mogoče ugotoviti, ali je Eurostat preveril podatke. V tem poročilu je toliko zaskrbljujočih opozoril, da bi rada veliko bolj natančno razumela, zakaj je trajala tako dolgo, da so zdaj te odločitve bile sprejete glede izboljšav, ki jih seveda vsi pozdravljamo in eh, o katerih zdaj poročamo. Zakaj je tako dolgo vse skupaj trajalo? Jaz mislim, da bi se lahko to že zdavno vse eh, uredilo tudi v Eurostatu, vse po vsem tem, kar sem prebrala. Mislim, da bi bilo mogoče te stvari razrešiti že zdavno, če bi uh, malo pritisnili. Um, um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zakaj je tako dolgo trajalo? Mislim, da je prav, če povemo, da komisija na tem dela že 25 let in to je večni postopek izboljšanja, postopnega izboljšanja in tako dalje. Res smo se poskušali spopasti s temi eh, težavami. Poskušali smo izboljšati tudi dokumentacijo, zato da bodo rezultati našega dela bolj dostopni zunanjemu nadzoru. In to je tudi namen eh, naših priprav na naslednji krok. Eh, in trenutno se ukvarjamo s tem, kako bomo poročali o teh dejavnostih. Ampak to še ne pomeni, da se s tem ne ukvarjamo. Hvala. Če noben kolega nima dodatnih vprašanj, bom spet dala besedo gospodu Ciklu. Samo na kratko, torej zakaj je to tako dolgo trajalo. Na to še čakamo odgovor, ampak v našem odstavku 69 smo zapisali, kako je do tega prišlo. Treba je povedati tudi to, da smo v zadnjih desetih letih se v letnih poročilih vedno osredotočali na BND. In ko smo končno pripravili ta inventar za zadnja leta, smo lahko šele začeli z revizijo. In eh, zahvaljujem se torej odkritosti komisije. To je prvo poročilo sploh, ki ga je pripravi La, ki ga je pripravil revizijski odbor v zvezi z eh, statistikami na področju BND-a na ravni EU. Torej ne gre zgolj za to, da imamo pravilen pregled teh prispevkov, deležev eh, BND-a upam, da bomo prišli eh, še do teh podrobnosti v prihodnosti. Kajti finance eh, Evropske unije so odvisne od BND-a, od eh, kakovosti teh podatkov. Potrebno je, da so ti podatki verodostojni, izčrpni, in da to velja za vseh 28 držav članic. To je bil naš namen. Eh, tehnično vprašanje je eh, tu naslednje. Ali mora Eurostat ugotovili eh, natančno, kaj, o čem dejansko poročamo v prvi tabeli tega poročila. Torej, kako bo Eurostat sedaj obravnaval to v svojem naslednjem mandatu s septembrom 2015, eh, ko se bomo v naslednjem poročilu ukvarjali z izboljšavami dela Eurostata. Torej, to je eh, novo področje, ampak pomembno je, da so podatki eh, točni, torej ne samo obseg BND-ja, ampak tudi uh, podatki o deležu, ki je uplačen. Hvala. Hvala, Bart. Denk, eh, dat, eh, da... Hvala lepa. Mislim, da je treba še veliko postoriti. In eh, kot sem že povedal, to bo postopek, s katerimi se bomo okvarjali prihodnje leto. Torej, za naslednja dva postopka razrešnic bo zelo pomembno, da bomo to naredili in zato, gospa predsedojoča, za vas bo to predstavljalo zelo veliko dela. Kot rečeno, imam še nekaj podatkov, ki sem jih prejel v petek, to sem že predal v sistem in to bo tudi zelo kmalo eh, ažurirano. Naslednjič bomo lahko govorili o revidiranem poročilu. Hvala lepa. Na to vprašanje se bomo zagotovo še vrnili. Prisrčna hvala za eh, udeležbo. Uh, Zdaj na vrsti točka 6 na dnevnem redu, posebno poročilo številka 11 iz leta 2013 pravi, gospa predsedujoča se popravlja. Ne. Posebno poročilo številka 2 2014 ali je upravljanje preferencialnih trgovinskih režimov ustrezno. Predstavnik Evropskega računskega sodišča je gospod Magurusa Barčtas je pa poročevalec v Evropskem parlamentu. Gospod eh, Magorusa ima besedo. Eh, Madam Chair Woman, members of the committee. Hvala lepa, gospa predsedojoča, eh, člani odbora. Torej, najprej bi želel, gospe predsedojoči, čestitati za to, da ste bili torej, imenovani v ta odbor in želimo veliko uspeha pri vašem delu. Zahvaljujem se odboru, da ste me povabili eh, za predstavitev tega eh, poročila o preferencialnih reži, trgovinskih režimov in če so ti ustrezno upravljani. In eh, v tem poročilu smo predstavili vse relevantne informacije v zvezi z našim delom. Eh, rad bi eh, tudi povedal, da zelo cenim poročilo gospoda Stesa. Mislim, da ta dokument ustrezno povzema poročilo Srečunskega sodišča in mislim, da je dobra osnova za razpravo. Prav tako pozdravljam tudi interes, ki ga bodo imeli morda tudi drugi odbori eh, za to poročilo. Vem, da je bil odbor za mednarodno trgovino tudi eh, povabljen danes eh, popovdne. In poročilo sem predstavil tudi pred drugimi odbori. Torej, sedaj vam bom nakratko pojasnil zakaj je šlo pri tej reviziji in eh, kaj je tu poročilo 2 skozi 2014 zapisalo. Torej, šlo je za vprašanje preferencialnih trgovinskih režimov. To so instrumenti Evropske unije in njene politike, trgovinske politike z preostalimi državami. Uh, namen je izvajanje trgovinske politike s partnerskimi državami in zato je zelo pomembno, da komisija te preferencialne režime upravlja ustrezno. To je tudi del eh, politike Evropske unije napram eh, ekonomijam v razvoju in v tem okviru si pridedevamo tudi za izkoranjenje revščine. In, uh, Tu je pravna osnova sporazum Evropske unije, ki upravlja preferencialne trgovinske režime. V tipičnih primerjih eh, se eh, to nanaša na odstranjanje eh, preprek za uvoze in izvoze in pri preferencialnih trgovinskih režimih ugotavljamo, da ti predstavljajo sporazum Evropske unije s 180 državami. To predstavlja eh, obseg sredstev 242 eh, milijonov evrov. In eh, namen revizije je bil naslednji. Najprej je šlo za Eh, oceno vprašanja, ali je komisija ustrezno ocenila gospodarske učinke preferencialne obravnave, torej pred podpisom in po eh, podpisu in eh, uresničevanju teh sporazumov in drugič, kakšen je bil vpliv in učinkovitost pri zagotavljanju da eh, uvoz eh, resnično eh, koristi pogoje preferencialnih trgovinskih režimov. Naj vam sedaj povem, kakšni so bili splošni sklepi. In tu bi vas rad opozoril na dvoje. Prvič, v odnosu do ocene gospodarskih učinkov revizije, je revizija ugotovila, da eh, kljub temu, da je prišlo do boljšega izkoriščanja ustreznih eh, instrumentov, komisija eh, ni povsem ustrezno ocenila ekonomskih učinkov svoje politike in zato uh, eh, akteri niso bili uh, ustrezno obveščeni uh, o teh um, vidikih uh, trgovinskih režimov. In drugič, um, carinske oblasti v državah članicah uh, bi morale zagotoviti, da eh, samo eh, tisti proizvodi, ki so na eh, teh seznamih preferencialnih trgovinskih režimov, uživajo te prednosti in sodišče je ugotovilo pri reviziji, da je prišlo do izgube prihodkov za 2009 eh, eh, in to je predstavljalo 655 milijonov evrov, kar predstavlja 6,1 eh, odstotek carinskih prihodkov. Revizija je tudi ugotovila druge pomankljivosti pri izvajanju preferencialnih trgovinskih režimov in po našem mnenju eh, ti zaenkrat ne ščitijo ustrezno finančnih interesov Unije. Gospa predsedujoča, sodišče je objavilo celo vrsto priporočil in sicer za izboljšanje ocene učinka preferencialnih trgovinskih eh, režimov. Eh, sodišče predlaga, da se eh, pripravi ustrezno kvalitativno in kvantitativno analizo obstoječih trgovi, preferencialnih trgovinskih režimov. In na ta način mora komisija tudi zagotoviti, da so podatki posredovani pravočasno in tudi Eurostat lahko eh, sodeluje pri kvalitativni oceni statističnih podatkov. Komisija bi prav tako morala eh, tudi izvesti eh, evalvacijo, s katero bi ugotovila, če trgovinski režimi uresničujejo cilje in kako bi bili ti lahko izboljšani. Če želimo povečati uh, Eh, zaščito evropskih finančnih interesov, bi morala Evropska komisija pripraviti eh, analizo tveganja po posameznih državah in na ta način bi se izognili izgubam eh, prihodkov za evropski proračun. Prav tako je treba tudi proučiti učinkovitost nadzorne strategije in pa sistema upravljanja s tveganji treba je predvideti ocen, eh, oceno eh, sistema nadzora in spremljanja eh, teh preferencialnih trgovinskih režimov, zato da se izognemo izgubi dohodkov in komisija mora pripraviti tudi follow-up obravnave teh primerov in mora tudi ustrezno sprejeti uh, ukrepe na podlagi previdnostnega načela. Komisija mora predvideti tudi nadomestilo obstoječih certifikatov z eh, certifikati, ki jih eh, izdajo izvozniki sami. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Tudi eh, pri tem poročilu gre eh, za prihodke, običajno eh, obravnavamo bolj izdatke, eh, je pa čisto prav, da počnemo tudi to. Leto 2011 smo za 242 milijard evrov blaga uvozili na podlagi takšnih režimov. Uh, so bile pa kritike predvsej glasne glede teh sporazumov, zato sem vesela, eh, da je sodišče pripravljalo to poročilo, ampak seveda eh, so kritike še veliko bolj glasne glede te tipa in upamo, da bodo stvari ustrezno eh, urejene v tistem sporazumu. Poročevali se. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se s tem, kar ste pravkar povedali. Želel bi se zahvaliti računskemu sodišču. Opravili so odlično delo. Mislim, da je analiza, ki ste jo pripravili, resnično eh, vseobsegajoča, podrobna in to je za nas zelo koristno. Pogledal sem si približno 19 različnih točk in to sem tudi zapisal in pripravil za vas. Torej, veliko sklepov, ki jih je pripravilo sodišče, je zelo zaskrbljujočih. Ne gre zgolj za neustrezno oceno gospodarskih učinkov strani komisije. Torej, če komisija ni ustrezno ocenila vseh gospodarskih učinkov preferencialnih trgovinskih režimov, je to seveda razlog za skrb in eh, tudi dejstvo, da izguba prihodkov ni ustrezno ocenjena, je zaskrbljujoče. To je uh, naša glavna prednostna naloga, to bi morala biti glavna prednostna naloga vseh oblikovalcev politike na tem področju. Treba je ugotoviti, da je to zelo zaskrbljujoče za davkoplačevalce Evropske unije. Očitno je, da eh, različni scenariji predstavljajo različne eh, slabosti, ampak To je situacija, ki se ne sme nadaljevati. Treba je zagotoviti, da bomo imeli veliko boljši pretok informacij, boljšo preglednost za državljane Evropske unije. Prav tako bi želel povedati tudi to, da lahko precej izboljšamo eh, stvari na področju boljše uh, ocene učinka. Imamo uh, tako ocene učinke, kot, kot vzdržnostne um, ocene uh, učinka in uh, v nekaterih primerjih uh, podatki niso uh, dovolj podrobni, naprimer na. Uh, za Čile je veljalo, da smo imeli na voljo zelo malo podatkov in šele potem, ko je bil sporazum podpisan, smo te podatke lahko pridobili. Zato je z političnega vidika zelo pomembno, da imamo eh, te podatke, da imamo oceno eh, učinka, oceno vzdržnosti, preden podpišemo sporazum. Torej, to so podatki, ki morajo biti javno dostopni pred kakršnim kolim podpisom teh sporazumov. Prav tako tudi za številne države velja, da so na sistemu GSP in eh, tudi to si je treba pogledati. Treba si je pogledati vse, celoten kontekst eh, za posamezne države, torej ali so posamezne države podpisale eh, ustrezne mednarodne konvencije na področju eh, dela, na področju eh, sindikalnega združevanja in tako dalje. Lahko pride do tega, da nekatere države temeljno kršijo mm, načela delovnega prava in v tem primeru takšni preferencialni režimi ne bi smeli obstajati v odnosu do teh držav. za nas eh, ni mogoče, da bi podpisovali sporazume z eh, državami, ki ne spoštujejo mednarodne zakonodaje. Oktober 2015 je verjetno eh, najdaljši rok, do katerega moramo prejeti informacije komisije. In informacije morajo biti posredovane ne, tudi drugim inštitucijam, vključno z Evropskim parlamentom. In eh, po oktobru 2015 bomo začeli z drugim postopkom razrešnice, torej prva razrešnica bo, se bo začela novembra in upam, da bomo do takrat imeli predvsej eh, boljši pregled nad eh, situacijo, kot ga imamo sedaj. Ko si pogledamo gospodarske vidike preferencialnih trgovinskih režimov, vemo, da je tudi uh, te treba vzeti podrobno gled. Enako velja za oceno učinka, za oceno vzdržnosti in to velja za vsak posamezni sporazum. Torej, ocena vzdržnosti in učinka je nekaj, kar je treba ustrezno oceniti, ustrezno opremiti številkami in na ta način moramo vzpostaviti tudi bolj vse obsegajoč rutinski eh, pristop. Kajti imamo nadzor eh, kakovosti, ampak še bolj eh, prisotna pa je kvantitativna ocena, se pravi statistični podatki in tako dalje. Zadeve si je treba pogledati veliko bolj sistematično, treba je zagotoviti, da bomo imeli precej več umestnih eh, pregledov, strokovnih pregledov vseh podsistemov. Imamo eh, politične cilje, ki so jasno opredeljeni in moramo zagotoviti, da jih bomo lahko dosegli moramo tudi zagotoviti, da bomo to lahko naredili na ustrezen način in eh, ob spoštovanju vseh pogojev, ki obstajajo. Kar se tiče učinkov, treba je zagotoviti, da bo denar davkoplačevalcev ustrezno in učinkovito porabljen. To pomeni, da si je treba pogledati profil tveganja, za vse preferencialne trgovinske sporazume in moramo zagotoviti, da je bilo to narejeno na ustrezen način, preden karkoli podpišemo. Odgovorni smo napram državam članicam, odgovorni smo in zato moramo pripraviti ustrezno oceno tveganja že na samem začetku in preden eh, začnemo sploh razmišljati o preferencialnih trgovinskih režimov, moramo sistematično preveriti vse te elemente in vidike. To je treba preveriti tudi eh, v postopku razrešnice. Jasno je, da bodo države članice odgovorne za uresničevanje teh eh, ukrepov pri upravljanju z eh, temi sredstvi in treba je zagotoviti tudi, da bodo čim bolj omejile izgube za proračun Evropske unije. Države je treba pri tem tudi podpreti, jih spodbujati, jih spodbuditi tudi v smeri preventivne dejavnosti. Enako velja tudi za eh, recipročne eh, sporazume. Tu bo lahko prišlo še do drugih vprašanj in države članice bodo morale zauzeti ustrezna stališča in eh, ustrezne odločitve. Celostna ocena je ključnega pomena in zelo pomembna bo tudi za misije na terenu, če obstaja kakršnakoli skrb bi moral obstajati tudi sistem zgodnega opozarjanja, zato da bomo lahko eh, naredili vse, kar je potrebno pravočasno. Če nekatere strukture ne delajo ustrezno, potem je treba to eh, čim prej odpraviti. Olaf je tu ključnega pomena. Če Olaf eh, želi izvajati svoje preiskave, potem mora to narediti na eh, celovit in osredotočen način. Pogosto imamo tu vprašanje faktorja časa nekatere informacije pridejo prepozno ali se križajo in tudi to je razlog za skrb. Tudi to je treba odpraviti. In ne nazadnje, treba ustrajati na tem, da nam bo komisija predala bolj eh, celovit pregled, naprimer, kdaj so bila, bile zahteve za plačila uh, eh, uložene. za obdobje 2010-2014 bo zelo pomembno, da bomo ocenili, koliko denarja so države zahtevale nazaj torej, in kakšen bo učinek na proračun. Kar je tudi treba narediti, je, da se zagotovi mm, informacije v zvezi z Bangladešom. To je zelo pomembno vprašanje in zato mislim, da je treba, preden se karkoli odločiti, imeti veliko boljše informacije. Hvala lepa, trije kolegi, prosim za besedo, gospod Liberacki, izvolite. Dziękuję bardzo. Przyglądaliśmy się projektowi sprawozdania pana Barta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pogledal sem si dokument gospoda Stasa in prvič eh, bi se rad zahvalil uh, računskemu sodišču, kaj ti opravili ste odlično delo. Torej, to je prvo, kar sem želel povedati. Gospod Stas je predstavil določene zaključke, ki so za nas eh, spremljive, imam pa splošno pripombo. Ko eh, berem odgovore komisije, kaj vidim? komisija razmišlja, ugotavlja, da bi morali imeti več zaščitnih ukrepov. Strinja se, da to in ono in tretje. Torej imamo vprašanje. Tudi v odnosu do prejšnje točke, o kateri smo razpravljali. Če računsko sodišče in naš odbor ne bi ukrepala, ali komisija sama ne bi mogla spremljati rezultatov? Seveda, tako bi zadeve morale stati. Ja, morali bi narediti eh, širši eh, pregled eh, situacije, koliko dohodkov je bilo izgubljenih in tako dalje. Ja, seveda, ampak saj imamo Eh, seznam držav članic. Imamo tudi seznam držav, ki izvažajo v okviru teh preferencialnih trgovinskih režimov. In že to predstavlja ogromne vsote. Težko si predstavljam in težko sprejmem eh, to, kar pravi Evropska komisija in sicer, da bo šele zdaj narejena ocena učinka. Mislim, da se boste na ta način, na prelahek način izognili posledicam. Storaj strinjam se z gospodom Stasom in z gospod predsedujočo. Ko bomo razpravljali uh, o razrešnici Evropske komisiji, bomo morali tudi razpravljati o teh vprašanjih, kajti to je neke vrste igra. In mislim, da Evropska komisija ne izvaja svojih obveznosti, kot bi morala. In o tem smo bili obveščeni sedaj strani sodišča. Na to smo se obrnili na Evropsko komisijo in eh, rekli, no, računsko sodišče je povedalo to in to in komisija odgovarja, ja, to drži, to je res, do neke mere so eh, se skesali in ugotovili, da se bodo izboljšali, sedaj nova komisija pravi, da si bodo to zopet bolj podrobno pogledali in tako dalje. Kolegin Sendo. Gospa Sender. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, res je, da je to poročilo računskega sodišča zelo zanimivo in eh, zahvaljujem se vam za to, da ste eh, soočili komisijo z nekaterimi težavami, ki dejansko obstajali, torej zlasti eh, dejstvo, da je treba zagotoviti, da lastna sredstva unije torej, ki izhajajo iz um, teh dohodkov, da se ne izgubljajo na ta način. Pogosto velja, da niti Olaf, niti uh, lastne uh, ustrezne uh, službe, torej carinske službe v v državah članicah ne nadzorujejo ustrezno prometa v pristaniščih in drugot to je eh, z materialnega vidika zelo težko nadzorovati. Torej, mislim, da bi lahko eh, še bolj podrobno proučili to vrstna poročila, zato ker se tu eh, dejansko postavlja vprašanje cele vrste različnih sporazumov, ki jih podpisujemo in vedno znova sprejemamo eh, te vrste sporazumov, eh, ne da bi predtem ustrezno proučili vzdržnost in učinek eh, sredstev, kot je bilo že rečeno, in tudi ne proučimo ustrezno učinka na socialne pravice tako na eni kot na drugi strani, kajti pogosto se zagotavlja naprimer eh, socialne pravice v eh, drugi državi, naprimer eh, v, to velja zlasti za revne države, za države v razvoju. In kar pravi računsko sodišče je tudi to, da pravne določbe, torej mi smo tu, so zakonodajalci vsaj veto lahko eh, vložimo, če ne drugega. Torej zato iz pravnega vidika moramo zagotoviti tudi eh, ustrezna jamstva za zaščito finančnih eh, interesov Evropske unije. To je nekaj, na čemer mora tudi ta odbor delati v prihodnih letih. In na koncu treba spomniti in tu se povsem strinjam s tem, kar je povedalo računsko sodišče, kot tudi gospod Stas, da je pomembno, da uh, Olaf um, opravlja svoje temeljno delo torej eh, na področju uh, preprečevanja teh um, goljufij. Torej to že dela na področju tobačne industrije, o tem bomo spregovorili kasneje, ampak treba je, da OLAF uh, se osredotoča tudi na input in ne samo na stroške. Imamo malo lasnih uh, sredstev in uh, ta, za ta sredstva je treba zagotoviti, da so zajamčena in da se zaščiti eh, tako eh, državljane, kmetovalce in eh, delavce v tem smislu, da se njihovi prispevki ne izgubljajo. V uh, prilogi ena imamo seznam držav članic, ki so v okviru preferencialnih trgovinskih režimov največ uvozile. Torej, in glede tega me zanima naslednje. Torej, kaj to pomeni države, ki so uvozile več? Ali to pomeni, da so eh, najbolje izkoristile te preferencialne trgovinske režime? torej po eni strani imamo tu države članice, seznam držav članic z vsemi odstotki, po drugi strani pa imamo interes eh, Evropske unije. Torej zanima me, kaj pomenijo te številke. Kam imaš dolč?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 ko sem videl ta naslov, sem si mislil, to je pa vreten pravi dolg čas in da bo tudi dokument dolgočasen in da bo tudi razprava dolgotrajna in dolgočasna. Jaz še vedno mislim, da je naslov dolgočasen, ampak to poročilo pa niti približno ta dokument je res eh, odličen, rekel bi celo zanimiv eh, dokument. Rad bi se zato Evropskemu računskemu sodišču eh, zahvalil eh, in mu čestital, kot tudi poročevalcu za upravljeno delo. Tri komentarje imam. in eden izmed njih se nanaša na zaključke poročevalca. Prva zadeva so ocene očika ali bolje rečeno dejstvo, da niso bile izvedene. Evropska komisija dvakrat ni izpolnila svojih obveznosti. Ko je bila ocena učinka obvezna, je ni Eh, pripravila in v drugem primeru, ko sicer ni bila dolžna izvesti oziroma pripraviti ocene učinka, temveč je eh, priporočljivo izvesti takšno oceno, pa je ni. 13 sporozumov je v veljavi, 7 jih je bilo predmet revizije. In v primerih, kjer je bila ocena učinka izvedena, je eh, bilo računsko sodišče eh, kritično. Moje vprašanje je, kdo je zdaj za to odgovoren? Kdo je kriv za to? Upam, da bomo uh, na koncu stvari razčistili, saj gre tu za visoke zneske. Očitno je, da so bile sprejete napačne odločitve, uh, eh, dožnosti niso bile izpolnjene, treba je natančno ugotoviti, kdo je za to uh, odgovoren. Tega ne moremo kar tako pomesti pod preprogo. treba je vedeti, da so takšni trgovinski režimi pomembni seveda tudi v eh, širitveni politiki Evropske unije in na tem področju je toliko bolj pomembno, da smo egzaktni eh, in eh, dosledni, še posebej pri pogajanjih državami Zahodnega Balkana. Tu moramo biti dosledni in uh, previdni, da ne bomo z napakami ogrozili širitvenega procesa, saj bi to lahko imelo eh, nepopravljive posledice. Mene seveda zanima tudi, kaj nam bo povedala Evropska komisija o tej zadevi. Blago, ki je predmet trgovine na podlagi teh sporozumov, je osnova za naslednje vprašanje. Kako bo komisija zagotovila, da bodo države članice izvedle vse ustrezne preglede v skladu z veljavnimi predpisi in pravili? Zato, da bodo sredstva, ki sodijo evropski proračun, tja tudi prispela. Torej, še enkrat, veseli me to poročilo oziroma hvaležen sem za to poročilo, upamo pa le lahko, da bo Evropska komisija skušala popraviti storjene napake. Hvala lepa gospodu Sendlerju iz Generalnega direktorata za trgovino uh, bom dala besedo, pa upam, da nam ne bo le prebral tistega, kar se je prepravil, ampak da bo odgovoril tudi na vprašanje najprej gospoda Liberatskega. Ali se bo kaj spremenilo in kot je zdaj eh, spraševal tudi gospod Dodž, kdo je za vse skupaj odgovoren? Gospod Sendler. Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej bi se rad zahvalil tako gospodu Staso, kot tudi gospodu Tomeju za delovni dokument in eh, za poročilo kot takšno. Komisija in pri tem sodeluje zgo, ne zgolj direktorat za trgovino, ampak tudi drugi direktorati, se že dolgo ukvarja a, eh, s tem, že dolgo smo nudili vse zadevne informacije za poročilo. mi menimo, da lahko izboljšamo postopke. Priporočila, ki jih izdaja sodišče, jemljemo v zakup, pri določenih elementih pa se morda eh, naše mnenje malce razlikujejo. Ampak ne gre zgolj za to, da bo vse sedaj boljše. Analiza, ki je bila upravljena za obdobje, ki ga je sodišče ocenilo, je pokazala, da eh, že dolgo napredujemo in izboljšujemo naše postopke. Trgovinski sporazumi so danes predmet treh poglobljenih analiz. Po našem mnenju, vse od eh, leta 2010, analize pripravljamo celovito, pokrivajo eh, gospodarstvo, pa tudi socialne in okoljske vplive. Naprimer, pokrivajo tudi eh, prihodke, ki so bili morda izgubljeni, to, je, to velja za primer Japonske, to velja tudi za primer eh, ZDA, za primer TTIP. Po našem mnenju torej že nekaj časa počasi izboljšujemo naše postopke. Sporazumi so predmet ocene učinka, pa tudi ocene učinka trajnosti. Gre za analizo, ki jo pripravi komisija tekom samega postopka pogajanja. Sodišče je seveda popolnoma pravilno ugotovilo, da smo v primeru sporazuma s Čilom. Zamudili, da smo poročilo pripravili eh, oziroma ga predstavili še na koncu pogajen. To se ne bi smelo zgoditi, ampak to šlo je za eh, drugo od približno 24 ocen. Eh, učinka trajnosti. Na to oceno upravimo tudi ex post in tudi to smo zapisali v poročilo. Sedaj smo to fazo izboljšali. Imamo na primer ex post analizo za sporozum eh, z Mehiko, s Čilom. In eden od razlogov za manjšo število ex post ocen je dejstvo, da mora kar nekaj časa preteči, da lahko zabeležimo vse učinke, naprimer 3, 4 ali pa 7 eh, let lahko mine, preden uh, se začnejo izvajati vsi elementi iz uh, eh, sporozuma. Še nekaj ste izpostavili. Pomembno je identificirati prihodke, ki so bili eh, izgubljeni zaradi naprimer zmanjšanja carinskih dejatev, obenem pa je treba upoštevati dejstvo, da se s tem poveča trgovina, s takšnim sporozumom se poveča trgovina, kar pomeni, da so vnosi manjši, eh, industrija je konkurenčnejša in na ta način Evropska unija ustvarja dodatne prihodke, kljub temu, da morda eh, izgubi sredstva z naslova carinskih dejatev in mislim, da je to prav tako zapisano v poročilu, ki ga je pripravilo sodišče. Gospod Stas je postavil tudi vprašanje v zvezi eh, s splošnim sistemom preferencialov. Gre za enostransko schemo, ki jo uporablja Evropska unija eh, v interesu držav v razvoju. zanimalo vas je, zakaj si nismo prizadevali, da bi vsi upravičenci teh prevencijalov um, sprejeli določene okoljske ali pa delovne standarde na mednarodni ravni. No, schema je bila oblikovana, na to ponovno preoblikovana in sedaj je začela veljati uh, v letošnjem letu. Gre za schemo v dveh delih. Najprej imamo splošne preferencijale, ki jih dodelimo v okviru eh, Svetovne trgovinske organizacije. In ta okvir nam onemogoča, da bi zahtevali eh, kaj več, kar v njem piše. Ne moremo biti preveč strogi, kar se tiče preferencijalo. Vseeno pa nam omogoča, da določimo nekatere tipe držav v razvoju. In to smo naredili. Trenutno imamo 12 držav, ki dobijo dodatne prednosti, če se zavežejo k določenim eh, mednarodnim delovnim in okoljskim konvencijam. Takšno schemo smo oblikovali, komisija jo je predlagala in eh, so zakonodajalec jo je potrdil. Vprašanje nadzora kakovosti dela, ki ga opravlja komisija, analiz, ki jih opravljamo. Pri tem eh, tesno sodelujemo z Eurostatom in poskušamo upoštevati določena priporočila iz poročila. Pripravili smo nov memorandum eh, o soglasju, eh, nov delovni režim, ki neposredno vključuje Eurostat v fazo nadzora nad kakovostjo podatkov. Poskušali smo rešiti vprašanje tistih podatkov, ki eh, niso bili nadgrajeni, ki jih je bilo treba revidirati. Gospa predsednica, mislim, da so to glavne točke, eh, katerih se lahko dotaknem, vsaj v tem trenutku. Glede ostalih komentarjev v zvezi z nadzorom, v zvezi z upravljanjem nadzora in glede tega, kje smo v odnosih z različnimi državami članicami, pa vam lahko dodatne informacije ponudim v pisni obliki, pogovorim se lahko eh, s kolegi iz eh, drugih delov komisije, verjetno pa se bodo želeli oglasiti tudi v generalni direkciji za davke. Peter. Če želite še kaj dodati, bi bilo to seveda zelo koristno. Chair, uh, the, uh, Gospa predsednica, prihajam iz generalnega direktorata za proračun. Pozdravljamo poročilo sodišča in glede odstavkov 63 in pa 111 bi radi podali nekaj komentarjev v 63. odstavku sodišče pravi, da obstajajo pomankljivosti v carinskem nadzoru in to lahko vodi do izgube sredstev v višini 655 eh, milijonov evrov leta 2009. Sodišče je trem zadevnim državam poslalo pismo in omenilo eh, številko 1 milijon evrov komisija meni, da sodišče pretirava dejanski finančni vpliv in da s tem ne odraža dejanskega vpliva teh napak. V carinski dokumentaciji je, se je treba sklicevati tudi na um, vse zadevne dokumente, ampak kopije carinskim službam držav članic pošljemo zgolj, če je to zahtevano. Te dokumente uvozniki hranijo pri sebi do štirih let. Z praktičnega vidika stoodstotnega nadzora nad temi dokumenti ne moremo opraviti, vsaj ne za uh, celotno obdobje in nadzor se upravlja na osnovi ocene tveganja. Sodišče lahko ugotovi, da dokument ni bil hranjen v določenem obdobju, ampak to še ne pomeni, da ta dokument ni bil na voljo, ko je bilo blago uvoženo. In to še ne pomeni, da, blago, eh, da se blago ne kvalificira za preferencijale. 91 odstotkov potencijalne izgube se nanaša na eno državo članico, in dokumenti za eh, uvoz blaga v tem primeru so bili hranili zelo kratek čas in morda zato ni bilo mogoče zbrati teh dokumentov naknadno. Morda zato sodišče ni imelo dostopa do teh dokumentov. Dejanska izguba prihodkov je lahko določena zgolj na osnovi pregleda teh eh, napak v eh, našem generalnem teroratu. To velja tudi za primer Francije. 11 napak smo tam ugotovili in šlo je za 176 eh, milijonov evrov, pravi sodišče. Mi pa smo upravili analizo in ugotovili smo, da sta napaki zgolj dve, kar pomeni izguba v višini približno 1000 evrov. Francija je dokazala, da so bili preferencijali za blago eh, dokazani in uporabljeni v, prime, v eh, času uvoza tega blaga. Glede vprašanja poslanca v zvezi eh, s sistemom nadzora, kako komisija ve, da je nadzor upravljeno, generalni, direkt, generalni direktorat za proračun opravlja eh, nadzor nad službami držav članic in carinskimi službami. Osredotočili smo se od leta 2009 naprej na različne eh, vidike carinskega nadzora in na različne strategije. Komisija je pripravila poročila, jih predstavila državam članicam v svetovalnem odboru za lasna sredstva in pa v uh, Eh, skupini za oblikovanje carinske politike. V 21 državah članicah smo ugotovili, da ni bilo višjih eh, stopen in da je bil eh, finančni učinek v tem primeru precej nizek. In sedaj še priporočilo v delovnem dokumentu številka 12. Države članice morajo zagotoviti učinkovitost Eh, sistemov za ugotavljanje tveganja in s tem zmanjšajo eh, izgube za proračun EU. V zadnjih letih smo pripravili nekatere inšpekcije in se pri tem osredotočali na posamezne vidike carinskega nadzora in e, strategije. Leta 2009 smo na primer obravnavali strategije za carinski nadzor po državah članicah, na to lokalne odobritve leta 2011-2012 eh, tranzit. In v svetovalnem odboru za lasna sredstva smo predstavili poročila o teh inšpekcijah, enako velja tudi za uh, skupino za carinsko politiko. Države članice dokazujejo učinkovitost uh, njihovih sistemov za ocenjevanje tveganja in strategij, ki jih uporabljajo. Glede priporočila številka 17 delovnega momenta bi v zvezi z ukrepi, ki izhajajo iz porazuma, da je takole, komisija bo še naprej podpirala Eh, klauzulo ME. Razen, če to ni potrebno, ker je finančna odgovornost na plečih uvoznikov, ne pa držav članic. 18. točka delovnega dokumenta. Trenutno poskušamo razrešiti vprašanja, ki jih je spostavilo sodišče in ugotoviti, v kakšni meri je to privedlo do izgube prihodkov. Poskrbeli bomo tudi za povrnitev stroškov eh, iz obdobja 2010 do 2014. Pri tem pa se bomo seveda eh, navezali na ugotovitve sodišča. Hvala lepa. Jaz upam, da bomo ta dokument si dobili tudi računsko sodišče, zaradi tega, ker bi radi, da se računsko sodišče na to odzove. Te stvari so zelo kompleksne, zato bi bilo res zelo, zelo zanimivo in pomembno, da to eh, vaše mnenje lahko tudi vidimo. Saj to, to poročilo, uh, uh, poročilo ugovarja v nekaterih zelo pomembnih točkah. Zdaj pa še predstavnik generalnega direktorata za davčno vprašanje. Thank you. Je vous remercie, Madame la Présidente, de me donner l'opportunité de réagir au nom de la. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za priložnost, da se odzovem v imenu generalnega direktorata za davčne zadeve. Torej, naj povem, da je bilo to poročilo računskega sodišča za nas zelo koristno in omogočilo nam je ne da ugotavljamo Eh, kaj se dogaja, kajti to vemo, ampak da eh, je to predstavilo na sistematičen način. In ta privilegij imam, eh, da predsedujem odboru oziroma sekciji za carinske zadeve. In lahko vam zagotavljam, da vsak mesec oziroma vsaki šest tednov, ko se ta odbor sestane, izmenjujemo podatke in mnenja z državami članicami in sicer na temo, ki je zelo pomembna za računsko sodišče in sicer profil tveganja. Torej, to je nekaj, kar delamo vse čas z državami članicami. Torej, zahvaljujoč pripombam računskega sodišča bomo to dejavnost sistematizirali. In uh, že takoj bomo pripravili uh, profil tveganja na ravni unije. Države članice imajo te profile tveganja na nacionalni ravni in eventualno bomo to pripravili eh, tudi iz eh, podatkov oziroma upozoril, ki jih posreduje OLAF. Torej, najprej bi se zahvalil sodišču za to eh, sistematizacijo in lahko vam zagotovim, da se to že dela. In na to je sodišče sprožilo tudi vprašanje zbiranja informacij strani držav članic. In tu moram reči, da ima sodišče popolnoma prav. Mi eh, smo zbrali informacije, ki morda niso bile eh, operativnega značaja, ki so bile preveč podrobne in od meseca maja naprej smo pripravili nov instrument, uh, ki nam omogoča v odnosu do držav članic, da bolj ustrezno opredelimo partnerske države oziroma države, ki predstavljajo težave, torej naj si bo zato, ker so prepočasne, ker se prepočasi odzivajo na uh, Eh, naše zahteve oziroma vprašanja oziroma ki se sploh ne odzivajo in ki morajo biti predmet ustreznih ukrepov. Pripravili smo akcijski načrt in na osnovi tega akcijskega načrta bomo pripravili dejavnosti nadziranja. Številne države, naprimer Filipini, Sejšeli, Indija, Indonezija, so prejeli podrobne vprašalnike in čakamo na odgovore če bo potrebno, bomo nadaljevali tudi z nadzorom na kraju samem in mislim, da bo to obrodilo sadove. In četrtič, želel bi se zahvaliti sodišču za podporo našim naporom, s katerimi želimo vzpostaviti tako imenovano samo certifikacijo, se pravi, uh, v osnovi certifikati, ki jih pripravijo eh, organi v tretji državi, ne predstavljajo dovoljših eh, jamstev, ampak eh, predstavljajo težave v odnosu do lastnih sredstev. Se pravi, če operater lahko pokaže, da je prišlo do Eh, napake na drugi strani, eh, potem pač ni odgovoren za svoje dolgove in to predstavlja izgube za lastna sredstva unije. Torej, po vzpostavitvi tega uh, splošnega sistema uh, preferencialnih režimov. To je nekaj, kar bomo eh, pripravili torej na ravni držav, na to um, tudi drugih območij, kar velja za Francijo, naprimer izven metropole in um, na to bomo to razširili še na druge. Torej naj povem najprej, da je ta, to poročilo resnično zelo koristno za našo dejavnost to poročilo ne predstavlja nič novega, ampak omogoča nam boljšo sistematizacijo naših naporov in zato se vam še enkrat zahvaljujem. Hvala lepa. Hvala lepa za te prispevke, za ta pojasnila. Še enkrat bom dala besedo eh, računskemu sodišču. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej naj se komisiji zahvalim za to, da je sprejela priporočila računskega sodišča iz tega poročila. Veseli me tudi, da komisija že načrtuje korekcijske ukrepe, nekatere je že izvedla. Komisija, kot smo slišali, je avgusta objavila sporočilo o strateškem carinskem načrtu za carinsko upravljanje. Prav tako je začel izvajati akcijski načrt za spremljanje eh, držav upravičenk z do 5 ajev. I understand that the commission. Čeprav razumem, komisija tudi popravlja uh, sporozume o sodelovanju med eh, različnimi službami, tudi z Eurostatom, zato da bi se lahko zagotovilo bolj kakovostno upravljanje s podatki. Zdaj pa naj se odzovem na komentarje na naše poročilo, skušal bom odgovoriti na nekaj zastavljenih vprašanj. Na začetku poročila govorimo o cenah učinka, o vzdržnosti in trajnosti eh, sporozumov, o ekspost ocenah. Vsi pogajalci se morajo zavedati o, o eh, učinku zakonodajnega besedila, preden eh, se začne pogajati ko pa je zakonski akt enkrat sprejet, morajo vsi deležniki imeti možnost spremljati dejanski učinek zakonskih ukrepov. In zvezi s tem smo ocenili ocene preferencialnih režimov s pomočjo standardov, ki jih je sodišče pripravilo v svojem posebnem poročilu številka 3 iz leta 2012 o ocenah učinka. Ocena učinka mora določiti stroške in koristi predloga. Ocena mora biti opravljena, eh, mora biti eh, celovita, oceniti učinke, kvantificirati koristi in prednosti, eh, pripraviti druge analize, ki lahko eh, pomagajo oblikovalcem politike in podobno. Regard, 39 trgovinskih režimov smo pregledali, vse, ki so bili v veljavi. Med tistimi eh, sporozumi, ki so pa v pripravi, smo vzeli vzorec, upoštevali eh, trajanje pogajanj in zagotovili ustrezno geografsko pokritje. Izbrali smo Kanado, Merkosur, Maroko, Indijo in pa splošni sistem preferencialov, ki, zač ki začne veljati leta 2014 ko smo, ko smo upravljali to revizijo, nismo mogli oceniti te tipa, ki je v pripravi. Ocena vzdržnosti in trajnosti še ni bila pripravljena, ko smo opravljali revizijo. Čeprav razumem, lahko ta dokument pričakujemo pred koncem leta. Takrat upam, da bo to seveda tudi pomagalo pogajalskemu procesu. Mi nismo ocenili učinka te politike, če pa upoštevamo kriterije iz leta 2010, pa lahko ugotovimo, kako koristni in popolniti instrumenti se lahko ocena učinka, ocena eh, vzdržnosti uh, in trajnosti in pa ekspost ocena. V drugem delu poročila pa smo pregledali dejansko upravljanje teh režimov. To pomeni oceno odnosov med službami pristojnimi v Evropski komisi, pri Evropski komisiji, eh, starinskimi organi v državah članicah in upravnimi organi v partnerskih državah. Pri tem je treba jasno ločiti izgubljene prihodke zaradi preferencialnega režima. Treba natančno vedeti, kakšen je namen tega režima in kakšna je izguba zaradi preferencialnega režima. To izgubo je treba kvantificirati. ko sporozum stopil veljavo. Ampak zelo težko je oceniti izgubljene prihodke. V poročilu pišemo, da so to carinske tarife, ki jih ne bomo mogli več pobirati in zaračunati zaradi preferencialnega režima. pri oceni dela carinskih služb v državah članicah pri spremljanju izvajanja teh režimov. Smo skušali ugotoviti, kako so režimi učinkoviti in predvsem, kako so nadzorni pregledi v Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji in Združenem kraljestvom uspešni. Izbrali smo teh pet držav članic, saj so uvozile največ blaga v okviru preferenc, preferencialnih režimov. Eh, leta 2010 se je popravila govornik, leta 2010. Predsedojoča prekinja. Ja, se ni treba prebirati tega poročila, saj vemo, kaj piše. Govornik nadaljuje. Rad bi se odzval na komentar, ki ga je komisija podala o odstavku številka 63. V ozorcu 60 uvoznih pošiljk v država članice v letu 2009 smo preverili vsa veljavna pravila oziroma skladno z vsemi pravili, glede deklaracij, dokumentacije in tako naprej. Kakšna je bila naša ugotovitev? Našli smo napake v 38 odstotkih eh, pošiljk, uvoznih pošiljk v Združenem kraljestvu, 10 odstotkih v uvoznih pošiljkah v Nemčiji, 11 odstotkov uvoznih pošiljk v Franciji. To je, eh, so podatki za leto 2009. Če to projiciramo kot napako, kot je zapisano v pobi počasa šulka 51, za Združeno kraljestvo to pomeni približno 312 milijonov evrov potencialne izgube, 167 milijonov evrov v, za Nemčijo, in 176 milijonov evrov za Francijo. Uporabili smo klasični sistem projekcije in ekstrapolacije, ki ga sodišče uporablja. Ampak tu ni tako pomembna absolutna oziroma konkretna številka, bolj pomembno je, da je teh 650 milijonov dovolj reprezentativna številka, ki je temelj za našo ugotovitev, da je potencijalna izguba vredna 655 milijonov evrov, kar je približno 6 odstotkov bruto zneska uvoznih dejatev, ki so bile v letu 2009 pobrane od teh petih izbranih držav v članicah. Še nekaj bi rad povedal. V letu 2009 je sodišče zahtevalo dokazno gradivo. Zakaj gre? Uvozniki morajo vso dokumentacijo hraniti štiri leta. Naši revizori so zato v konkretnih primerjih to gradivo zahtevali in sicer v tretjem letu, leto dni pred uh, eh, zastarjanjem. Ja, še. še enkrat vas bom prekinila. Glejte, kaj te, nimamo veliko časa, kot sem že povedala. Lahko bomo s to izmenjavo nadaljevali tudi potem, ko nam bodo predstavniki komisije Eh, pristojni za proračun dodali dodatne informacije. Zelo pametno bi bilo, če nam to lahko pošljete potem v pisni obliki, potem, ko bomo prejeli te dodatne informacije. Oprostite, da vas prekinjam, še dve poročili moramo obravnavati. Razumem. Prej sem se zahvalil komisiji za komentarje. Uh, vendar pa eh, sem želel s tem dokazati, da vse te pripombe vendarle niso bile eh, korektne. Hvala, hvala tudi vam. Eh, hvaležni vam bomo, če boste te pripombe tudi zapisali, zato da bomo potem, ko bomo proučili vse te dokumente, lahko tudi razumeli, če, zakaj gre. Bart, bi rače kaj dodal? Ja, čisto na kratko naj povem, da se mi je zdela ta razprava zelo zanimiva prispevki predstavnikov komisije so bili zelo interesantni. Eh, seveda eh, se bomo seznanili z vsemi temi dokumenti, ko bodo pripravljeni in skušali razčistiti eh, zadevo. Ena izmed temeljnih ugotovitev zagotovo je, da je treba to poročilo uporabiti kot osnovo za boljše sodelovanje. Eh, predvsem v prihodnih pogajanjih, ko ne bomo smeli več eh, ponavljati napak, ki smo jih zagrešili v pogajanjih v preteklosti. Hvala. Hvala lepa. Oprostite, da sem nekoliko uh, surova, ampak vseeno, nadaljevati moramo sedmo točko. Hvala vsem za to izmenjavo. Brez skrbi, spremljali bomo za nadaljni razvoj dogodkov. Zdaj pa točka sedem, posebno poročilo številka petnajst program Live. Poročevalec Tomaš Tehovski, predstavnik Evropskega sodišča, je Jan Kinšt. Gospod Kinšt, izvolite. Hvala, gospa predsednica, za to priložnost. Hvala. Veseli me, da imam eh, Eh, možnost predstaviti to poročilo na, temu, na temo, ali je bila komponenta okolje programa Life uspešna. Zahvaljujem pa se tudi za delovni dokument gospoda Zdehovskega. Kratek bom, krajši kot sem eh, mislil v začetku. Kot eh, veste, program Life razpolaga z 2,1 milijarde evrov in to predstavlja zgolj 1,5 odstotka Eh, sredstev namenjenih okolju v EU. Gre za izmenjavo najboljših praks, razvoj najboljših praks in za razvoj eh, politike za področje okolja v Evropske unije. Veliko je odvisno od tega, če projekti, ki jih financiramo, služijo kot nekakšno gonilo za spremembe eh, v okoljski politiki. Ugotovili smo, da je tukaj veliko težav, ker programi niso dovolj jasno oblikovani. Program je imel preveč ciljev z, eh, glede na omejen proračun. 12 eh, političnih področji, ki pokrivajo različne interese, različne teme. To pomeni, da je prišlo do pomankanja kritične mase za dobre projekte, pomankanja konkurenčnosti, zato da bi imeli dobre projekte, s katerimi bi lahko razvijali okoljsko politiko Evropske unije, kar je glavni cilj programa. Sredstva smo razdelili nacionalnim eh, programom, nacionalnim državam članicam. To pomeni, da eh, projekti tekmujejo s projekti iz iste države članice, ne pa iz drugih držav članic. Kritizirali smo tudi pomankanje eh, skupnih kazalnikov, skupnega outputa, eh, na podlagi eh, kateri bi lahko sprejemali končne odločitve. Prihajalo je do težav v časovnici pri izvajanju programov in poročila so na voljo zgolj pet let po začetku programa. To je nekaj, kar je laso temu programu, e, to so sistemske težave, ki onemogočajo ustrezno delovanje programa. Komisija ni vedno e, povedala, zakaj so nekateri projekti bili izbrani. Kljub temu, da mi na te elemente gledamo kot na bistvene, naprimer e, inovativni projekti, značaj določenega projekta, eh, vpliv na okolje, kakovost eh, podatkov in uporabnost podatkov za druge projekte in tako dalje. Eden od ključnih ciljev programa LIFE je eh, zagotavljanje kakšnega gonila za okoljske ukrepe. Naše poročilo kaže, da je tukaj veliko težav. Tudi ko so Eh, podprti projekti privedli do pozitivnih rezultatov. Program ni uspešno eh, razširil teh rezultatov in jih razširil eh, znotraj Evropske unije. Sodišče v zadnji fazi tega poročila predlaga priporočila, s katerimi želimo izboljšati učinkovitost okoljske komponente programa LIFE. Veseli me, da novi program LIFE za naslednje programsko obdobje vsebuje Eh, več izboljšav v skladu s priporočili sodišča. Naprimer, uloga nacionalnih dodelitev sredstev je sedaj manjša, kar pomeni, da bodo sedaj izbrani boljši projekti na ravni EU. Možnosti za razširjanje rezultatov, kar je seveda bistvenega pomena, bodo bolje ocenjene in tudi eh, rezultati oziroma cili programov in projektov bodo bolje eh, definirani. Še vedno pa napredka ni dovolj. Komisijo pozivam, da izboljša spremljanje projektov tako, kar se tiče iz, e, faze izvajanja, pa tudi po koncu izvajanja projekta. Zahvaljujem se predstavnikom komisije za konstruktivno sodelovanje s sodiščem tekom e, same analize. Ja, Gospod Stehovski, poročevalec, izvolite. Paní předsedkyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Najlepša hvala. Kolegi in kolegice, gospe in gospodje, najprej bi se vam rad zahvalil, gospod Kinšt, za odlično delo, ki ste ga upravili. Računska sodišča bi morala delati tako kot vi. Zahvaljujem se vam tudi za to predstavitev programa LIFE in okoljske komponente programa LIFE. Imel sem priložnost analizirati ta vprašanja v Luksemburgu, kjer računsko sodišče deluje. Natančno sem si pogledal poročilo in želel sem odgovoriti na naslednje vprašanje. Ali se evropska sredstva pravilno uporabljajo? Ali je bila odločitev, da jih uporabimo za določene projekte pravilna? Osredotočil sem se na posamezne proračunske postavke in analiziral učinkovitost rabe sredstev EU. Mislim, da je to zelo pomembna eh, naloga, ki jo imamo. Zato se v bistvu strinjam sklepi računskega sodišča. Strinjam se, da obdobje 2007 do 2013 ni bilo najbolj učinkovito vodeno, ni bilo dobro strukturirano, dobro oblikovano in tudi eh, izvedeno ni bilo dobro. Pet komentarjev imam program naj bi bil gonilo našega eh, razvoja okoljske politike. Ampak tukaj smo imeli že v začetku veliko težavo. Preveč ambiciozen je bil ta program, glede na sredstva. Zato sem želel, da si komisija zastavi jasne cilje, ki so merljivi, če jih želimo financirati tudi v prihodnje. Drugič, povdaril sem, da mora program Life vsebovati specifične, konkretne cilje, dosegljive cilje in to na različnih prioritetnih področjih. Menim tudi, da posamezni projekti ne smejo biti izolirani drug od drugega. To morajo biti čezmejni projekti prispevati morajo k trajnosti in ta prispevek mora biti prav tako merljiv. To velja tudi za rezultat projekta, ki mora biti prav tako merljiv. Tretjič, kot je dejal gospod, gospod eh, Kinšt, nacionalne dodelitve sredstev. Pogosto se zgodi, da denar dodelimo določenemu projektu na osnovi nacionalnih eh, preferenc pri tem pa trpi kakovost. Na nek način pride torej do diskriminacije projektov drugih držav članic. Res je, poskrbeti moramo za geografsko ravnotežje, res pa je tudi, da moramo sredstva vlagati v najboljše projekte. Četrtič, posebej moramo paziti na potencial vsakega izmed sprejetih projektov ali lahko razširjamo rezultate, je to trajnosten projekt ali ga lahko ponovimo, ali lahko rezultate uporabimo. Komisija mora dobro uh, definirati kazalnike in nočem slišati spet nekih uh, izjav o tem, da to veliko stane. Imam izkušnje iz uh, zasebnega sektorja, In dejstvo je, da, da zasebni sektor tako deluje že dolga leta. Treba je izboljšati tudi instrumente za upravljanje, ki jih uporablja komisija. Zagotoviti je treba transparentnost izbirnega postopka. Izboljšati je treba obrazce za izbiro in določiti jasne scheme in uh, posamezne faze izbire. Obene pa je treba postopke spremljati, le tako bomo videli, če so vzdržni, če so trajnostni. Le tako bomo imeli lahko skupne uh, kazalnike. Toliko na kratko z moje strani v zvezi s tem področjem. Seveda sem eh, vedno odprt za komentarje in za sodelovanje. Dank, Hvala lepa, gospod Pip. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Hof. Hvala lepa, vprašanje imam za sodišče. Te analize, ki jih je potrdil obrčevalec, so res koristne, ampak moje vprašanje je nekoliko drugačno. Sprašujem se, ali je računsko sodišče kdaj to preverjalo ali pa kdaj bo. Zanima me, kako je z okoljskimi izdatki v LIFE-u kolikšen delež okoljskih izdatkov gre nevladnim, organe, eh, nevladnim organizacijam? Ali obstajajo absolutne številke, saj morajo? Kolikšen delež teh izdatkov za nevladne organizacije grejo uh, za politično ideološko delo in ne za dejansko okoljevarstvene projekte. Če bi to lahko ocenili, potem bi lahko natančno vedeli, koliko milijonov evrov uh, namenjamo uh, nevladnim organizacijam in lobijom, ki uh, delujejo tudi uh, proti Evropskemu parlamentu. Dobro bi bilo, če bi to lahko vedeli. Sicer smo pa uh, sredstva pogojili uh, Eh, nevladnim organizacijam seveda lahko namenimo eh, finančno podporo, ampak verjetno ne za politično ideološko delo. Zanima me, ali ima Evropsko sodišče mnenje o tem. Hvala za to vprašanje, tudi za komisijo bo to zelo eh, zanimivo. Kolega Javo. Hvala lepa, gospa predsedajoča, spoštovani kolegi. Tudi jaz bi se rad zahvalil računskemu sodišču za to, izjemno uh, temeljito poročilo. Mislim pa, da je prišlo do ene pomankljivosti bistvenega pomena, sicer obravnavate samo stare države članice, novih eh, v poročilu ni. Sta pa oba programa eh, tudi v novih državah članicah opravila veliko delo zelo zanimivo bi bilo uh, ugotoviti, kako sta bila ta dva programa uspešna v novih državah članicah. Mislim, da se lahko strinjam zaključki Evropskega računskega sodišča, predvsem v tem smislu, da so bili cilji in prioritete iz teh projektov zelo, zelo široke. Uh, Eh, sredstev na voljo pa ni bilo veliko. Eh, malo sredstev je bilo na voljo za veliko ciljev in prioritet, s čimer smo želeli eh, nekaj storiti v smislu okoljevarstvenih projektov. Ta dva programa bi morala biti prava katalizatorja za vse te projekte, pa se vendar na koncu to ni zgodilo tako, kot bi si želeli. mislim, da je treba posebno pozornost nameniti tudi spremljanju programov. So, eh, je spremljanje učinkovito? Ali obstajajo kazalniki in merila, ki bi lahko ugotovili, ali so vsi ti projekti dejansko eh, okoljsko trajnostni, ali so te zadeve merljive? To so tudi zelo, zelo pomembno vprašanje. Morda ne toliko kot eh, z kakšne namene nevladne organizacije uporabljajo sredstva ali za lobiranje ali kaj drugega. Bolj pomembno je, ali te organizacije dejansko skrbijo za učinkovito uporabo sredstev za namene uh, varstva okolja. Zanima me, kako učinkovite so nevladne organizacije in kako učinkoviti so javni organi. Kdo je bolj učinkovit, kdo je uh, tudi bolj varčen in gospodaren. Pročevalec je eh, predstavil priporočila, ki jih v veliki meri lahko podpirem, vendar pa imam tudi nekaj predlogov za spremembe. V teh priporočilih vidimo, da bi morali ti projekti pokriti še več prioritet in še več ciljev. Eh, vendar pa ne vem, ali lahko vse eh, tipe okoljevarstvenih projektov vržemo v isti koš. Predvsem je pomembno, da imajo en, eh, eh, skupne imenovalce, to pa so inovacije in pa trajna zaščita okolja. Poleg tega mislim, da bi morali dobro razmisliti o tem, ali ne bi morda najboljše izkušnje, najboljše prakse, ki so uh, bili zbrani pri izvedenih projektih, lahko bili ponujeni uh, eh, prihodnim projektom. Kadar je nek projekt uspešen, bi bilo treba model izvoziti tako rekoč v druge države članice, drugim projektom je treba ponuditi takšne najboljše prakse. Uh, To bi bilo res nekaj koristnega. To je lahko tudi eno merilo za analizo projektov. Vsakič bi lahko razmislili o tem, ali je kak projekt katalizator za nazadnje delo. Hvala. Hvala lepa. Ne pozabite, da imamo še eno poročilo na dnevnem redu. Na vrsti je Ines. Ja, si, jo, ne strinja akordo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moram povedati, da se ne strinjam popolnoma s tem, kar pravi gospod Piper. Dobro, vendar je treba najti odgovor na to vprašanje, da bomo videli, ali ima to kakšno težo. Ampak načeloma so bili projekti iz programa Live dobri pri nas na jugu. smo eh, industrializacijo nekako pospremili, da bi umilili eh, negativne posledice s takšnimi projekti, z okoljevarstvenimi ukrepi, zato da bi zagotovili čisto okolje. Ne verjamem, da gre pri tem programu za politično lobiranje ali za ideologizacijo. Mislim, da gre tu res za nevladne organizacije, ki eh, skušajo izvesti dobre projekte. Res je, da včasih pride pač do uh, proliferacije organizacij, s katerimi sodelujemo, včasih pač v tako širokem programu pač sodelujemo tudi s takšnimi organizacijami, ki nas kritizirajo ali pa ki bi jih kritizirali mi radi. Ampak dobro, to so takšne konfrontacije, do katerih pač pride Na koncu ni nič eh, nenavadnega, saj tudi mi delamo na različnih področjih. Včasih damo denar eh, okoljevarstvenikom, drugič pa eh, avtomobilski industriji. To ni nič takšnega, to je pač del našega vsakdana. Jaz pa bi vseeno rada zastavila še eno vprašanje predstavniku računskega sodišča in sicer vprašanje glede te vzdržnosti in trajnosti. V veliki meri gre tu za projekte, ki olajšajo države članice odgovornosti eh, za izvajanje in upravljanje okoljevarstvenih evropskih okoljevarstvenih projektov. Zato nosijo določeno težo glede sprejemanja odločitev o trajnosti teh projektov in programov. Potem pa je tu še ena zadeva, ki me nekoliko skrbi, gre za vprašanje geografskega razdaljevanja oziroma razlik med različnimi regijami v, Evropu, v Evropi. Zanima me, kaj komisija misli o geografskem vodiku eh, pri tem poročilu. Z generalnega direktorata za okolje bodo predstavniki dobili zdaj besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa vsem. Dobar dan. Hvala za besedo. Komisija seveda pozdravlja delo računskega sodišča in eh, predhodna poročila Sodišča so bila vedno eh, priložnost za komisijo, da izboljša svoje programe in zato se zahvaljujem poročevalcu za pripravo tega poročila, ki je vodila v zelo plodno razpravo. Torej nekaj uvodnih eh, pripomp. Do tega poročila je prišlo eh, sredi pogajan o novem programu LIFE in kar nekaj težav, ki jih omenja v poročilu sodišče, je bilo že odpravljenih oziroma ki bodo odpravljene na koncu prvega dela izvajanja tega programa, to je večletni program. In tudi nekaj drugih vidikov je bilo izboljšanih, naprimer specifični cili so bili sedaj v okviru novega programa opredeljeni. To pomeni, da eh, smo nekatere težave, na katere opozarja sodišče, že odpravili priporočila že izvedli, obstajajo pa seveda še druga priporočila, naprimer eh, to, da mora biti life eh, katalizator, od tega je odvisno preživetje tega programa. Torej, to je bilo že omenjeno. Eh, ta program se nanaša na okolje in okolje je pogosto predmet napadov, zlasti v tem obdobju krize. Torej, program mora biti katalizator v dveh smerih in sicer prvič mora eh, podpirati eh, politike, eh, okoljske politike, torej iz tega vidika je bil izboljšen in iz tega vizika eh, tudi eh, vključuje integrirane projekte za boljšo integracijo v okolja v druge politike. Po drugi strani pa imamo tudi nov stebr upravljanja in eh, obveščanja, ki se nanaša na izvajanje teh politik. In še drug vidik, ki je bil izpostavljen, se nanaša na okoljske rešitve v okviru tega programa LIFE, torej rešitve, ki gredo eh, v smeri eh, prenosljivosti eh, teh rešitev na področju okolja. In tudi tu nov program omogoča s tem, da državam članicam daje možnost da predstavijo, da predlagajo projekte in po drugi strani tudi, da jih vključajo v okviru eh, novega programa v nove finančne inštrumente. In tretjič, eh, ti eh, vidiki se nanašajo na zelo jasne kriterije dodeljevanja sredstev in te tri točke se odzivajo odzivajo ustrezno na pripombe računskega sodišča. Torej, komisija je delala na vprašanju kazalcev kar nekaj let eh, in eh, seveda so eh, kazalci učinkovitosti tisti, na katere bomo še posebej pozorni zlasti pri mestnem pregledu in komisija zelo zelo veliko pozornosti namenja prav temu umestnemu pregledu učinkovitosti eh, programa in eh, rezultatov in vse to v okviru tudi novih finančnih eh, perspektiv, ki je sedaj v teku. Torej, to sem želel izpostaviti. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, ampak niste pa omenili nevladnih organizacij. Gospa predsedujoča, razumev sem, da je bilo vprašanje postavljeno. Mislil sem, da je bilo postavljeno sodišče, ampak lahko nam tudi sam odgovorim. E, ja, torej že od samega začetka, e, že 20 let e, se podpirajo nevladne organizacije, torej to so subvencije, ki niso tradicionalne subvencije, torej nevladne organizacije ponujajo programe letnega dela. Eh, in tu se upoštevajo kriteriji za eh, izbor in eh, dodeli se jim do 60 odstotkov njihovih letnih proračunov, ampak ta um, vojnica nikoli ni presegla 9 milijonov evrov, torej to je zelo majhen obseg sredstev, ki jih komisija uh, podpira. Uh, kaj ti eh, na ta način lahko po eni strani izboljša svoje politike, pa tudi omogoča boljše upravljanje. Za enkrat ta program nevladnih organizacij deluje, eh, ker pa je ovojnica tako majhna, da samo 30 do 35 odstotkov projektov lahko financiramo. Hvala lepa. Hvala, gospod Kinš. Yes, thank you. I will try to be. Najlepša hvala, poskušam bom eh, biti kratek, tako da se lahko dotaknem zgolj tega vprašanja v zvezi z nevladnimi organizacijami. Projekti eh, v programu LIFE v okoljski komponenti ni tako veliko eh, projektov za nevladne organizacije. Pri naših teh 25 projektih ni bilo dobene nevladne organizacije glede vprašanja mačarskega poslanca. Res je, komisija lahko primerja izkušnje iz prejšnjega obdobja v državah članicah in upam, da bomo dobili tudi informacije v zvezi z obdobjem 2014 eh, do 2020 oziroma da bomo te navke uporabili. Gospa Jala Sender. V eh, drugi prilogi lahko vidite tabelo, kjer ocenjujemo različne tipe projektov. V vsaki državi lahko najdete en ali pa dva projekta, ki sta bila potencialno pripravljena na razvoj tudi drugot. Ne moremo pa reči, da je v določenem delu Evrope eh, izvajanje potekalo boljše kot eh, druge ti projekti predstavljajo 55 eh, odstotkov um, porazdelitve sredstev, gre za centralno upravljan program. Glede vzdržnosti, trajnosti projekta, da, to je bistvenega pomena, v uredbi celo piše, da mora biti projekt trajnosten in to mora biti eden od kriterijev za ocenjevanje projektov. lahko vas napotim k četrti razpredelnici v našem dokumentu, kjer najdete eh, možne ovire za trajnost projekta. Na to geografska porazdelitev. Prišlo je do kompromisa med parlamentom in svetom glede uh, uvedbe tako imenovanih integriranih projektov, ki pokrivajo večje geografsko področje in jim namenjamo več finančnih sredstev. Mislim, da je to korak naprej. Po letu 2017 bomo imeli boljšo geografsko razdelitev za tako imenovane tradicionalne projekte. Glede na to, da je okoljska komponenta še vedno precej majhna, naprimer, če to primerjamo Eh, strukturnimi skladi, skupno kmetijsko politiko, bi morali imeti eh, konkurenco na ravni celotne Evropske unije, zato da bi izbrali najboljše. Hvala lepa. Če poročevalec ne želi nič dodati, potem lahko gremo na zadnjo točko, posebno poročilo številka ena, uspešnost projektov javnega mestnega projekta, ki prejema podporo EU. Eh, pozdravljal naši sredi nekdano kolegico Iljano Ivanovo. Izvolite. You, Chair, Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa Gresle, poslanci in poslanke odbora za proračunski nadzor. Izkoristila bi rada to priložnost in vam čestitela k vaši izvolitvi. Želim vam veliko uspehov tekom vašega prihodnega dela. Bila sem članica tega odbora in zato mi je še posebej v veselje, da predstavim posebno poročilo številka 1 2014 na temo uspešnost projektov javnega mestnega prometa, ki prijemajo podporo EU. To je tudi moje prvo poročilo v, na trenutnem delovnem mestu. Hvala tudi gospodu Pirinskemu za odličen dokument, ki sem ga z zanimanjem prebrala. Najprej bi rada povedala, zakaj je ta tema tako pomembna, glede na to, da vedno več ljudi živi eh, v urbanih področjih komisija poroča, da eh, težave v prometu stane Evropsko unijo 80 milijard evrov vsako leto. Vsaka tretja nesreča se zgodi v mestih in eh, urbana področja predstavljajo 23 odstotkov vseh izpustov. Onesnaženo z, eh, z hrupom je velika težava v številnih evropskih mestih. Evropska unija je v to področje investirala 10,7 milijarde evrov s pomočjo različnih skladov, naprimer kohezijskim skladom. Dotaknila bi se rada področja uporabe ter, tega računskega nadzora. Španija, Francija, Italija, Portugalska, eh, pred, te države predstavljajo uh, skoraj polovico vseh sredstev v tem zadnjem obdobju. Pregledali smo 26 projektov, želeli smo oceniti izvajanje in pa učinkovito. Uh, učinkovitost samih urbanih projektov. Zelo pomemben eh, vidik našega dela so končni sklepi. Ugotovili smo, da je večina projektov bila izvedena v skladu eh, s pravili, pri nekaterih je prišlo do zamude, pri treh pa so bili končni stroški previsoki. Večinoma so bili vsi projekti primerni glede na cilje, dve tretjini projektov pa ni bilo dovolj uh, pogosto rabljenih, da bi upravičevali projekt kot takšen. Upoštevamo tudi gospodarske in socialne prednosti, naprimer zmaševanje onesnaževanja uh, in podobno. Nacionalni organi in operateri uh, eh, niso naredili dovolj, da bi razširili uh, same projekte. In na koncu še naša priporočila. Komisija je po našem mnenju odigrala pomembno vlogo pri teh projektih, večina jih je bilo namreč klasificiranih kot veliki projekti, tako da jih je morala komisija potrditi. Naša priporočila se torej nanašajo na komisijo kot takšno. Potrebna so urodje za upravljanje, zato da bi nadzorovali kakovost storitev in pa zadovoljstvo uporabnikov po koncu projekta. Potrebujemo tudi eh, merljive cilje. Ocena eh, uporabnikov mora biti jasnejša, obenem pa potrebujemo kvantificirano primerjavo različnih možnosti eh, v prometnem sistemu. Komisija želi, da se vsi ti urbani projekti vključijo v politiko mobilnosti na všečem obsegu. Sodišče meni, da bomo s temi ukrepi izboljšali učinkovitost eh, projektov urbanega prometa v naših mestih. Upamo, da bo naše poročilo v pomoč poslancem in poslankam, še posebej članom in članicam odbora za proračunski nadzor. Hvala komisiji za dobro sodelovanje in hvala tudi vam za pozornost. Hvala. Hvala lepa, gospod Prinski vprašalec. Eh, oprostite, nisem še navajen na vseh imen. Hvala, gospa predsednica. V tej pozni uri bi se rad najprej zahvalil sodišču za poročilo, ki ga obravnavamo. Projekti urbanega prometa so v velikem interesu evropskih državljanov in državljank. Težave, ki so povezane z razvojem smotrnih učinkovitih projektov, so ogromne in menim, da smo to poročilo dobili ob pravem času. Še posebej pazljivo ga moramo uh, obravnavati. Dovolite mi, da izpostavim v tem celovitem kontekstu eh, tiste glavne sklepe poročila. Vprašanje uporabe, stopnje uporabe eh, projektov urbanega prometa. Mislim, da je to ključni parameter, o katerem je treba razmišljati, še posebej v luči samega naziva poročila. Gre torej za učinkovitost in uspešnost projektov javnega mestnega prometa. V poročilu sodišča najdemo dva glavna dejavnika, ki sta izpostavljena, ki vodita k nizki stopni uporabe. Najprej pomankljivosti pri oblikovanju projektov, to je prvi element, drugi, pomembnejši, pa je dobro oblikovane politike mobilnosti v širšem kontekstu eh, mest in urbane politike. Gospa predsednica, v tej smeri gredo moja priporočila. Želim namreč na nek način rešiti ta vprašanja, kako naj bolj učinkovito oblikujemo projekte in kako naj postanejo del uh, naše politike urbanega razvoja. Komisija lahko na tem mestu poglobi marsi kakšno uh, temo. Naprimer, kazalniki orodja za upravljanje in podobno v začetku projekta. Komisija mora tudi preveriti, če je prosilec za sredstva ocenil vsa morebitna eh, tveganja in odprta vprašanja v okviru ogromnih projektov. Ne na zadnje, pa mora komisija ugotoviti tudi, kako se širijo najboljše prakse, v kakšni meri se širijo in kako so lahko v pomoč eh, drugim urbanim oblastem. Še nekaj sem eh, omenil. V poročilu sodišča najdemo sporočilo komisije iz lanskega leta na temo konkurenčne in stroškovno učinkovite eh, politike mestnega prometa. Morda bi komisija morala pripraviti novo študijo in razmisliti o učinkovitih prometnih projektih. Pri tem bi lahko upoštevali vse tiste dejavnike, ki so predstavljali oviro za uspešnost teh projektov do sedaj. Na ta način bi v novih operativnih programih v novem obdobju odpravili te pomangljivosti. Gospa predsednica, menim, da je manevrskega prostora za sodelovanje med komisijo in državami članicami veliko. Mislim, da bi lahko več pozornosti eh, posvetili lokalnim oblastem. Morda bi lahko pri tem sodelovali z odborom regi. S pomočjo tega poročila lahko komisija naredi velik korak naprej v interesu državljanov in državljank. Pokaže lahko, da se je pripravljena soočiti z velikimi izzivi na področju eh, prometa in da jih lahko tudi reši. To velja tudi eh, za sofinanciranje metroja v Sofiji, v Bulgariji. In mislim, da je ta projekt v Sofiji dober primer dela za vse nas. Hvala, gospa Sender. Hvala lepa. Zahvaljujem se eh, za to poročilo. Zanima me samo v zvezi s priporočili, s končnimi priporočili. Eh, bi rada zagotovila, da sem pravilno razumela. Torej, glede zadnjega priporočila, čeprav razumem, gre za eh, vključitev številnih eh, kazalcev, naprimer odnosov med operaterji in tako dalje. Eh, tu gre večinoma za projekte infrastrukture, torej nekaj projektov je druge narave, ampak večina se nanaša na infrastrukturo. In enako velja tudi v zvezi z uh, Eh, kazalci, ki kažejo na eh, raven zadovoljstva uporabnikov. Tudi glede tega bi želela postaviti vprašanje v zvezi z eh, pripravo ocene in tudi kazalci, ki se nanašajo na vzdržnost, na trajnost, naprimer, če govorimo o um, prehodu iz um, enega načina prometa na drugega, naprimer z avtobusa na tramvaj. Torej, kako se pripravljajo te ocene, če gre za uh, definitivno zamenjavo načina uh, prometa, naprimer za bolj okolju prijazen način prometa. Hvala. Kolega Javor, prosim eh, zavedajte se, da bomo morali, ko nas tolmačijo, zapustijo eh, govoriti angliško. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Časa res ni več na voljo veliko, zato bom poskusil biti kar najbolj kratek. Čestitev vam bom zaporočila, zanj se vam ne bom zahvalil, naj pa podam nekaj komentarjev. Nekaj me je presenetilo pri tem poročilu, to pa je, da je bilo pri velikem številu projektov ugotovljeno, da uh, je bilo kar nekaj projektov, torej da. da je bilo namenjenega veliko denarja za rešitev problemov, ki jih spoh ni bilo. Verjetno bi bilo treba nekoliko bolje oceniti, kakšne so dejanske potrebe. Pri projiciranju oziroma pri načrtovanju projektov bi morali razmišljati vedno tudi o alternativah, naprimer v Budimpešti, eh, ko se je eh, gradilo eh, četrto progo podzemne železnice. Izračun stroškov ni bil ustrezan. Torej, treba je pripraviti boljše ocene in bolje analizirati projekte. Poleg tega menim, da bi morala biti osnova za vse projekte uh, izpust CO2 na kilometr. To moram biti glavni kriterij. Leta 2011 smo v tem odboru obiskali eh, podzemno železnico v Budimpešti. Besedo sedaj predajam gospe Andersen Benš iz Generalnega direktorata za regionalne zadeve. Hvala. Najprej se zahvaljujem gospodu Pirinskemu za delovni dokument, pa tudi gospe Ivanovi za predstavitev. Hvala vsem ostalim kolegom iz Računskega sodišča za dobro sodelovanje tekom priprave tega poročila. Komisija se strinja z analizo, ki je bila predstavljena. Večinoma se strinjamo tudi s priporočili poročevalca rečem lahko, da smo to poročilo dobili v roke ob pravem času. Kot številni veste, v tem trenutku potekajo pogajanja operativnih programih za programsko obdobje 2014-2020. Priporočila seveda upoštevamo, ko jih lahko, eh, zakonsko jih ne smemo oziroma trenutno ne moremo vseh zahtevati, vseeno pa jih poskušamo upoštevati. Upoštevamo jih tudi pri oblikovanju delegiranih aktov in pa izvedbenih aktov vse od eh, izdaje poročila februarja. Meri smo delegirani akt, ki je bil predstavljen maja letos glede eh, metodologije za preglede velikih projektov in ta teden se bo komisija odločila tudi o, eh, o izvedbenem aktu za večje projekte. Ta bo prav tako k malo predstavljen. Imamo tudi eh, akt za metodologijo za eh, ugotavljanje načela koristi eh, in stroškov in tudi to bomo k malu predstavili. Poleg tega izvedbenega akta pripravljamo tudi smernice za stroškovno analizo. Tudi to bomo predstavili oktobra želimo biti čim bolj specifični, zato da bomo vodili eh, službe in oblasti v državah članicah. Poročilo je bilo v veliko pomoč pri našem delu. V naslednjem programskem obdobju se bomo v večji meri osredotočali na strateško programiranje, na eh, velike projekte in na pregledne merljive cilje. S tem bomo zagotovili stroškovno učinkovitost projektov. Izbrani bodo tisti, ki bodo najbolj stroškovno učinkoviti. To pomeni tudi, da je treba večje projekte natančneje analizirati v skladu eh, s političnimi cilji, ki so del programa. Vsi projekti bodo morali pokazati, da služijo, k, služijo eh, trajnostnemu urbanemu prometu. Postopek sprejemanja in podpiranja velikih projektov bo spremenjen, okrepili ga bomo za novo programsko obdobje. Naša glavna ideja, s katero želimo rešiti glavno težavo, ki izhaja iz eh, poročila, torej nizko stopnje uporabe, je, eh, da sodelujemo strokovnjaki za to področje. Govorili bomo o stroškovni učinkovitosti, pa tudi o drugih tehničnih inženirskih vprašanjih. Eh, revizijo kakovosti lahko pripravijo neodvisni strokovnjaki, eh, ki sodelujo z eh, sistemom Jasper, z komisije ali pa drugi strokovnjaki. In na strani komisije spodbujamo države članice, da uporabljajo Jaspers. Poročevalec je to omenil v svojem poročilu in uh, tudi mi si prizadevamo za večjo uporabo tega sistema. V začetni fazi priprave projekta bomo torej umestili te elemente in mislim, da bomo s tem vplivali na eh, boljšo učinkovitost. Dobili bomo boljše, eh, bolje oblikovane mm, projekte, ki bodo tudi bolj merljivi. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa. Želi sodišče še kaj dodati? Morda na kratko lahko odgovorim na vprašanje v zvezi s kazalniki, ki je zelo pomemben del naših priporočil. Kazalnike seveda priporočamo, le tako lahko merimo rezultate teh eh, politik. Kako bi to lahko naredili? No, morebitni kazalniki bi naprimer pokazali, eh, do kakšnega zmanjšanja izpustov CO2 je prišlo, do kakšnega zmanjšanja prometa in to je povezano tudi s socialnimi eh, in eh, gospodarskimi prednostmi projekta. Ocena števila uporabnikov in pa izbira tipa transporta mora biti del kvantitativne ocene, tako da lahko dejansko prav izberemo. Še ocene. Dobro oblikovan projekt in integracija v eh, samo urbano politiko je zelo pomembna za, uspešno, eh, za uspešen program. Gospod Pirinski. Dva komentarja, gospod predsednica. Rad bi se navezal na izjavo komisije. V poročilu in v mojem dokumentu smo izpostavili naslednje. Teh projektov ne moremo obravnavati zgolj na osnovi stroškovne analize. Imajo namreč socialni vidik, socialne učinke, ki jih je treba prav tako upoštevati nova, strožja pravila glede ovusnih eh, projektov ne smejo preveč zmanjšati grlo, skozi katero eh, projekte izbiramo. Še nekaj sem želel omeniti. Celo vrsto dejavnikov imamo, naprimer, število parkirišč, in porazdelitev parkirišč. Povezava med parkirišči in postajami za podzemno železnico ali pa tramvaje. To ni vedno vključeno v samo analizo, vseeno pa privede k eh, nizki stopni uporabe projekta. In že v začetku sem omenil, da bi morali te prometne projekte vključevati v bolj celovito uh, urbano politiko. Hvala. Nihče več ne prosi za besedo, zato se toplo zahvaljujem računskemu sodišču, vsem kolegom, predstavnikom Evropske komisije in tudi tolmačem, ki so nam pomagali zaključiti tudi s to točko na dnevnem redu. Eh, se je zaključena jutranja deluna ob devetih.